Okay, good morning, dear colleagues. We will start. Dobro jutro, kolegice in kolegi. Bomo začeli z našim sestankom. Torej, bomo nadaljevali od včeraj. Prva točka danes je točka sedem. Vključitev emisij in odstranitev toplovrednih plinov, ki so posledica rabe zemljišča, spremembe rabe zemljišča in gozdarstva. In Norbert Linz, naš poročevalec, torej beseda je vaša, prosim. Ja, vielen Dank. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Hvala lepa, da danes razpravljamo o tem poročilu, še prav posebej pa o predlogih sprememb. Prejel sem 15 predlogov sprememb na svoj osnutek poročila, in oziroma jaz sem jih pripravil 15, kolegi pa 277. Pri tem je bilo nekaj področji, eh, na katerih je bilo eh, predvsem veliko predlogov sprememb in to bom sedaj na kratko opisal, še prav posebej, ko gre za predlogov, izračun eh, referenčnih vrednosti. Veliko je bilo tudi predvsej kontroverznih predlogov sprememb, kar zadeva izračun, kar zadeva referenčno obdobje, eh, tudi glede tega, kako naj bi potekal pregled in eh, kakšno vlogo bi najgrala Evropska komisija oziroma kakšno vlogo naj bi igrale države članice. Potem pa vprašanje, ali naj bi sploh imeli zgornjo mejo ali ne. Kar zadeva pregled, so predlogi sprememb usmerjeni na zgolj tehnično vloko Evropske komisije, potem na posvete z pristojnimi odbori, zahtevo za vsega, nov uh, način izračunavanja z strani držav članic ob sodelovanju komisije, torej tukaj gre za mešano formulo, potem pa so tukaj tudi predlogi eh, tako imenovanega eh, neto izračuna. Pe torej, takoj, ko eh, naj bi prišlo do sečnje, eh, doseke eh, lesa naj bi eh, prišlo do negativnih vrednosti. Potem pa referenčno obdobje. Komisija je predlagala obdobje 1999 eh, do 2009, nekateri so predlagali 2000 do 2009, eh, drugi pa 2005 do danes. Nekateri želijo upoštevati obdobje do leta 2017 in močna skupina je predlagala, da sploh ne bi imeli referenčnega obdobja. Kontroverzno je tudi vprašanje, koliko izpustov oziroma kakšen odstotek eh, celotnih izpustov lahko pripišemo gozdarstvu. Komisija je predlagala 3,5 odstotka. Jaz sem predlagal 7 odstotkov in podani so bili različni predlogi sprememb. Nekateri predlagajo zvišanje za določene eh, vrste lesa in eh, nekateri želijo omejitev dobropisov ohraniti na 3,5 odstotkih. Potem eh, spet drugi predlagajo politične ukrepe. Torej tukaj obstaja še precej razlik in vsekakor bom poskusil pri tej zelo pomembni točki predlagati eh, kompromise in v mojem poročilu predlagam pristop, ki se mi zdi eh, nekako zmeren glede na eh, trenutne predloge sprememb in pa predlog komisije. Potem pa eh, je tukaj še vprašanje lesnih izdelkov. Nekateri predlagajo posebno kategorijo za to. Grejo torej dlje od predloga Evropske komisije. Eh, Evropska komisija že posebej obravnava eh, lesne izdelke. Eh, ampak drugi želijo še bolj upoštevati to, ta trajnostni vidik lesa. Potem pa gozdna tla. Kako bi že sprejete okoljske ukrepe na kmetijskem področju upoštevali tudi v okviru LULUCF. E, to so predloge, ki se torej nanašajo na kmetijstvo in potem so tukaj še e, predlogi e, sprememb, ki se nanašajo na različne vrste zemlišč in sicer In sicer gre za uh, šotišča, uh, ali bi jih vključili ali ne. In mislim, da moramo najti ustrezno rešitev. In potem še ena tema, o kateri bi morali razpravljati, veliko je predlogov sprememb na to temo in sicer gre za pregled uredbe. Tudi na tem področju mislim, da je potrebno vzpostaviti povezavo eh, z uredbo o eh, porazdelitvi bremena. Mislim, da moramo poskrbeti eh, za skladnost. Predvsem, ko gre za vprašanje, kako se bomo odzvali po prvi oceni pariškega sporazuma leta 2018, kako bomo v sektorju Lulu CF upoštevali eh, tudi uredbo o porazdelitvi bremena. Mislim, da moramo poskrbeti za ustrezno sodelovanje in eh, predvsem je tukaj potrebno poskrbeti za ustrezno povezavo s poročilom gospoda Gerbrandija. Toliko torej za uvod in veselim se že prispevku kolegic in kolikov ter poročevalce v senci. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa. Sedaj pa poročevalce v senci. Najprej sem ti, gospod Brenner, prosim. Thank you, chair. Um... Hvala, predsedujoči. To, kar je povedal Norbert Lenz, um, je pomembno, ampak mislim, da se tukaj pojavlja kar nekaj razlik med nami. Kot prvo, mislim, da postajajo skupne točke. Sveda, na koncu vedno bolj obravnavaš razlike, kot pa soglasja. Torej. Ampak, kot rečeno, o marsičem smo se strinjali. Bi pa prišel na te dobe, obdobja izračunavanja. To mislim, da moramo obravnavati. Nekdo na telefonu tukaj me moti, ampak kakorkoli že, eh, lahko greste v nahodnik in se tam pogovarjate. Torej, obdobje izračunavanja mislim, da je prav, da to pogledamo. Ne vem, kako bi to lahko prevedli v sistem, ki bi ga razumeli tudi vsi ljudje, javnost. Naprimer, pogledajte, um, lahko začnete z dieto in se boste odločili, da boste zmanjšali svojo težo. In kaj bi bilo očitno storiti? Začnete s to dieto in da potem primerjate svojo težo uh, od sedaj uh, oziroma od preteklosti. Nima smisla, da rečete, v redu, bom um, sedaj svojo težo primerjal s tistim, kar bo čez um, šest mesecev ali pa čez eno leto. Tako lahko pride do goljofi. No, tukaj ne želim reči, da bi države goljofale pri tem postopku, ampak če bomo referenčno vrednost določili za prihodnost ali če bi vašo dieto določili za prihodnjo težo, potem bi lahko v naslednjem letu precej povečali svojo težo in potem začeli z dieto. Potem. In potem bi sami sebe primerjali um, torej, s to številko. Um, na začetku bi zvišali svojo težo in potem bi um, napredek primerjali s tem. To ne bi bilo smiselno. Torej, če bomo sedaj določili referenčno vredno za prihodnost, potem se lahko zgodi, da se bo država odločila, da morda ne bodo posekali veliko dreves za nekaj časa in potem bodo to številko primerjali z napredkom. Ehm, to ni smiselno, torej referenčna vrednost mora biti iz preteklosti. Mora biti iz preteklosti, ne morete imeti referenčne vrednosti za prihodnost, kajti to bi pomenilo veliko težav. Pa še nekaj, kar je tudi relevantno. Ta predlog komisije se nanaša na vzpostavitev sistema izračunov, tako da lahko primerjamo naše sisteme in pa gozdove ter gozdarstvo po Evropi. Potem lahko stvari primerjamo med seboj. Tukaj mislim, da se lahko vsi strinjamo um, s tem, da to ustrezno izračunavamo. Um, Glede, naprimer, nekatere skandinavske države uh, posekajo veliko dreves, ampak jih uporabijo v koristne namene. To je v redu. Ampak, če bi posekali več, kot pa so njihove nekakšne kvote, bi se lahko o tem spraševali. Torej, to bi bilo nevarno storiti, tudi nevarno za podnebje. Ampak, če naprimer 80, 80, 85 odstotkov eh, letnih um, kvot porabijo, je to morda ne dobro, morda ne slabo. Ampak potem se treba vprašati, kaj počnejo s temi drevesi, ko jih posekajo. To je pravo vprašanje. Če bi naprimer uh, vse porabili za energijo, potem ja, se lahko zastavimo kakšno vprašanje. Ampak, če ste kot Finska, naprimer, imate biogospodarstvo in veliko uh, lesa uporabljate ravno za to industrijo, potem je to čisto v redu. Sam, naprimer, bi se uh, spraševal o državah, ki uporabljajo samo 10 odstotkov um, teh lesnih proizvodov. Naprimer, zakaj tega uporabljajo več za boj proti podnebnim spremembam? Torej, gre za sistem izračunov. In ta sistem mora biti dober, tako da lahko primerjamo države med seboj. In potem si lahko zastavimo vprašanje glede držav, ki torej, eh, porabijo veliko lesa. Zakaj ta les porabite? To je pravo vprašanje. Kako uporabljate ta les? Eh, ne pa ali uporabljate les oziroma kakšen mera, pa kako, to je bistveno. Hvala. E Hvala lepa. Gospa Višnjevska, IKR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 globalno sliko. EU odgovorna smo za 10 odstotkov globalnih izpustov CO2 in zato sedaj predvsem moramo pročiti pariški sporazum. Ta je bistven za nas, ker je globalen. Ta je bil možen samo iz enega razloga, ker nismo vključili dekarbonizacije v končni predlog. Torej, pariški sporazum ne določa zniževanja CO2 kot edine metode za preprečevanje koncentracije teh plinov v zraču. Pariški sporozum zahteva neutralnost emisij, torej kakšno ravnoteže med emisijami in pa tudi absorpcijskimi ukrepi. Ti ukrepi absorpcije se nanašajo torej na gozdove. Če želimo slediti duhu pariškega sporozuma, potem moramo razvijati in spodbujati politike, ki se nanašajo na gozdove. Potrebno ustrezno gospodarjenje z gozdovi. No, ta predlog komisije glede LULUCF ni takšen. Nažalost, glede LULUCF-ja lahko rečem, da poročilo Linz je korak v pravo smer, ampak v svojih predlogih sprememb predlagam več kot to. Kot prvo, mislim, da moramo poštevati to, kar smo storili ali pa bomo storili glede uh, gospodarjenja z gozdovi. Obstajajo različne prakse, nekatere prakse so lahko zelo koristne in lahko tudi dosežejo dobre rezultate za okolje. Torej, ta maja 3,5 odstotkov, eh, ko gre za vključevanje prizadevanj, to mislim, da moramo črtati in mislim, da moramo povišati omejitve, ko gre za upoštevanje LULCF-ja, torej od 290 do 400. 420 milijonov. In tukaj ne opozorim naslednjo dejstvo. Gozdarski sektor se je zelo osredočen države kot Polska, naprimer. Polska je tukaj izjemen primer, kaj ti večina gozdov pripada državi. Torej, država lasti večino teh gozdov. Eh, to je državno gospodarstvo, če lahko tako rečem, in Torej država lahko uveljavlja dobre prakse za celotno polsko ozemlje. V večini držav članic Evropske unije pa je lastništvo drugačno, torej bolj razpršeno. Zato je bilo v drugih državah to teže storiti, ampak na polskem pa imamo velik potencial, ki bi lahko skoristili. In upam, da bo tudi EU lahko razumela to politiko Polske v svojem predlogu sprememb želim zagotoviti večjo doslednost med politikami EU in pa globalnimi politikami. In še kot tretje, te politike morajo ponovno doseči institucionalno ravnoteže. Torej tukaj um, gospodarne zgozdovi je v pristojnosti držav članic, torej komisija ne more določati, narekovati tih referenčnih vrednosti za gozdove. Vloga komisije mora biti omejena samo na to, da se tehnično podpira to delo, da uvajajo strezne metode. In kot rečeno, države članice morajo tukaj imeti glavno vlogo. Prav tako treba poštevati različne eh, pristope, ko gre za strukturo lastništva. Kot rečeno, na polskem je večina gozdov v državni lasti. Pa še nekaj, te referenčne vrednosti morajo biti utemeljene na najbolj ažuriranih podatkih. Gospodarjenje z gozdov je ključno um, s tem v zvezi. In zato, kot rečeno, moramo odrožiti referenčne vrednosti glede na dejanske vrednosti, uh, na, glede na dejanske trende. Mislim, da bi morali, bi morali pri upravi zemljišč upoštevati dejanski nacionalni potencial teh gozdov. Hvala. Uh, next. Uh. Hvala lepa. Sedaj pa Alde, gospod Torvalc. And at this stage of... Hvala lepa, predsedujoče. Hvala lepa poročevalcem in kolegom. Hvala, ker ste se tako potrudili in pripravili veliko predlogov sprememb. Veliko zanimivega dela imamo tukaj in postopek je predvsej kompleksen. Um, dolgo časa sem bedel v noč eh, zaradi teh predlogov in veliko um, zanimivih predlogov smo videli, ampak kakorkoli že pozabimo to. Mislim, da um, se moramo sretočiti na glavne cilje. Um, torej, treba je poskrbeti za boj proti podnebnim spremembam. Kako to vidimo? Tukaj imamo veliko nedoslednosti. In zaradi teh nedoslednosti se potem um, dogaja, da so gozdovi Um, nekakšna postranska kategorija, še vedno imamo subvencije za premog, potem ETS tudi ne uspel, porazdelitev bremen ni v redu in tudi na gostove se nismo zadosti sredotočili. Če si pogledamo dokument IPCC, um, vidimo, da je glavni instrument predvsem um, sistem sajenja dreves, Torej, mislim, da predvsem moramo poštevati razlike med velikimi gozdovi in pa parki in podobno. Torej, mislim, da če tega ne bomo poštevali, potem smo šli v napačno smer. Potem naprej, intenzivno kmetijstvo, tudi oni morajo storiti več, tudi oni se morajo bolj boriti proti podnebnim spremembam. Kot rečeno, mislim, da nima smisla, da bodo gozdovi plačevali za napake drugih. Ne, morda je komu to všeč, meni ni. Tukaj predvsem um, omenil um, uvoz lesnih ostruškov iz Kanade in pa ZDA, torej ameriškemu in kanadskemu izvozu se daje preferenčno ureditev, to velja predvsem za nekatere evropske države, kot naprimer Belgija in Francija. Uh, oni so očitno zadovoljni s tem in to je na škodo evropskih um, gozdov na severu. Uh, Sedaj ne bi šel čez vse te predloge sprememb. Um, rad bi spostavil dva glavna problema. Kot prvo, časovni okvir za referenčno obdobje in pa ta zgornja meja 3,5 odstotka za izračune pri gozdarstvu. Najprej časovnica. Prva odločitev za kjotski proces je bila iz leta 2001 in obdobje poročanja je bilo od leta 2008 do 2012. Torej, gledali so prihodnost, eh, sedem let naprej, zaradi statističnih negotovosti so potem te izgorne meje, 3,5 odstotkov, določili poznaje in vsi so se nekako strinjali eh, s tem pristopom. Potem drugo obdobje. Eh, poročanje se je precej spremenilo, želeli so se znebiti teh negotovosti, ampak splošni pristop um, prostovo prihodnost, to so ohranili. In zato ne vem, zakaj se sedaj komisija premislila, torej je šla je čisto v drugo smer. Sedaj predlaga časovnico, ki je korak nazaj. Včasih pravijo, da gledajo naprej, ampak v bistvu gledajo nazaj. In to se mi ne zdi um, smiselno. To je nekak, kot nekakšna um, posebna retorika iz živalske farme. Ampak sem pa vesel, da v bistvu komisiji uh, berejo George Orwella. Torej, kot rečeno, misli, da gledajo naprej, pa gledajo nazaj, zakaj se je to zgodilo. Predvsem leta 2009 se je drugače računala uporaba biomase. V oceni učinka na strani 40 imate tukaj rdečo črto, krivuljo, ki kaže nekaj zelo zanimivega. Vidite dvig v um, rdeči krivulji, črti, kar kaže, da se je porabila krivulja uh, večja biomasa kot pa prej. In tukaj vidite nekaj zanimivega pri tej krivulji. Ta črta je na isti ravni kot referenčna raven. Ampak, če potem pogledate dejansko življenje, statistiko, tam pa sploh ni tega dviga. No, sem novinar. In zato vedno pomislim, tukaj je nekdo, ki je narobe naredil nekje v zakolisu, ampak kakorkoli že. To je nekakšno na ključe. Vsaj tako se zdi, torej referenčna raven in pa rdeča črta so padata. In mislim, da je to namenoma, torej ta rdeča črta je namenoma um, so padala um, s tisto drugo. Torej. In mislim zato, da je komisija uporabila napačno metodo. In Mislim, da je prav, da se o tem razmisli. Potem je 3,5 odstotni prak. Če bi imeli dober sistem poročanja, se strinjam s polom, da potrebujemo robusten sistem poročanja, torej izračunavanja, potem te zgornje mene sploh ne potrebujemo, ker letni del, o katerem danes govorimo, pozitivno, bi bil potem večji kot pa naše možnosti, da ga uporabljamo in to bi povzročilo težave. Ne za tisti, ki sedijo drevesa v majhnih parkih, to je čisto v redu, čudovito, ampak to ni tisto bistvo tega vprašanja. In tukaj bi prišel še nekaj drugega, o čemer moramo govoriti, namreč kako poročamo o gospodarjenju z gozdovi. Za enkrat ni pravih številk o tem, kaj sploh pomeni gospodarsko zdobje. Čisto vse, kar dobimo, je kar v redu. In to ni spremljivo. Vsaj za mene. Še nekaj pripomb za konec. Vem, zapročujem, sem kritiziral komisijo zaradi slabosti iz predloga in pa zaradi poročila, ampak moram pa priznati, da vsakič, ko prosimo komisijo za informacije, so bili uh, zelo koristni. Res hvala lepa za vse te posredovane informacije, to ste storili. Vem, vedno vas nadlegujemo, um, želimo vedno več informacij, to bomo počeli tudi v prihodnosti. Ampak mislim, da komisija marsikaj ve o vsem tem in to je dobro in mi bomo tudi potrebovali to znanje. Sedaj pa to ocenjevalno poročilo. Tukaj sem videl nekaj zelo zanimivega pogledal sem si prvo poročilo eh, iz prejšnjega obdobja. Tam so eh, rekli, da bo cena nafte zelo visoka. To so bile napovedi, kajti takšne so bile takratne statistike. Potem v drugem ocenovanem poročilu so prilagodili dejanske številke glede na zgodovinske eh, ravni naftnih cen, ampak napoved za prihodnost se pa še vedno nanaša na prvo ocenjevalno poročilo. In to se mi ne zdi logično. V redu. To je to. To so bile moje prve pripombe s pročevalci v senci, bomo o tem še pogovarjali še nekaj ur, eh, ampak hvala lepa za enkrat. Hvala lepa, gospod Torvac. No, nisem določil časa za govor kajti nekateri poročavci v senci niso tukaj, imamo potem še druge komentarje, ampak kakorkoli že, prosim govorce, da ste čim krajši, torej da spoštujete tudi čas drugih kolegov v odboru. Sedaj pa dajem besedo sebi in jaz bom prvi, ki bo spoštoval ta eh, čas za govor, kajti sem poročevalec eh, v senci za um, zelene. Najprej hvala lepa poročevalcu za odlično delo. Vem, tukaj imamo različne pristope, različne predloge sprememb pri tem doseju in težko bo vse skupaj uskladiti in vse prevesti v kompromise. Ampak vseeno, mislim, da če bomo trdo delali, eh, lahko pridemo do dobrih kompromisov, ki bodo spremljivi za vse politične skupine. In kot prvo, eh, spremljivi za družbo in pa za okolje glede nekaterih konkretnih vprašanj. Gospa Višnjevska, se strinjam, moramo razumeti Ljubljico FEO uredbo v okviru pariškega sporazuma in pa v okviru dokoročnih evropskih zavez za dekarbonizacijo, torej zniževanja ogljika. Um, ehm, tako torej moramo razumeti to uredbo v širšem globalnem kontekstu in prav tako moramo um, uredbo obravnavati na takšen način, da um, seveda moramo misliti na okolje. Um, ne gre toliko za same mehanizme izračunov. Ne, to ni bistvo. Treba je pogledati to, kako bomo poročili izpuste CO2 in pa absorpcijo, kako bomo to spravili ustrezno ravnoteže in kako bomo potem dosegli cilje iz pariškega sporozuma in pa iz evropskih zavez za podnebje. Zato mislim, da potrebujemo neto izračunavanje, kot je že omenil poročevalec. Če želimo priti bliže dejanskemu stanju, potem potrebujemo neto izračunavanje. Prav tako mislim, da moramo biti bolj ambiciozni, tako da bomo dosegli cilje, ki smo si jih zastavili in ki smo jih sprejeli v Parizu in smo jih sprejeli kot Evropska unija referenčno obdobje za to ključno vprašanje pri tem. Ponavadi sem sicer kritičen do komisije, ampak tukaj mislim, da uh, se moramo držati začetnega predloga komisije glede referenčnih obdobij. In mislim, da ne moramo podpreti sprememb referenčnega obdobja, kot to predlaga poročevalec. Pa še nekaj je bistveno, kot je že omenil poročevalec, Eh, tu ne gre samo za gozdove. Tudi uh, močvira in pa šotišča so ključen del te uredbe in vse to moramo vključiti v uredbo. Tako da bomo čim bolj realistični v svojem pristopu in da, tako da bo slika res um, reala, realistična. Treba poštevati različne dejavnosti in različne rabe zemlišč in pa spremembe teh rab zemlišč. Potem peto vprašanje, ki bi rad omenil, uh, biotska raznovrstnost. Velik delež biotske raznovrstnosti je ravno v evropskih gozdovih. Če govorimo o LULUCF, ponovadi govorimo o letnih deležih in pa o obsegu um, teh po gozdenih zemljišč, ampak ne gre samo za to, gre tudi za kakovost gozdov v Evropi, kar pomeni, da moramo upoštevati tudi kakovost teh gozdov. Glede, to niso neki navadni nasadi. Um, to morajo biti pravi gozdovi. Gozdovi imajo biotsko raznovrstnost in to so lahko potem ponori za oklik. Potem uh, naprej. Um, posekana drevesa. Kako bo s tem? Mislim, da tukaj potrebujemo ustrezen sistem izračunavanja poročena. Treba kot videti, kaj se dogaja s temi drevesi. Um, ni čisto jasno, kaj se zgodi s temi drevesi potem, ko se jih uračuna v sistem, ali je to še vedno ponor za CO2 ali ne. Eh, ali pa se potem CO2 ponovno vrne v ozrače. To ni čisto jasno. Potem bioenergija, um, ali je treba ponoma upoštevati izpuste iz tega pri LCF-ju, je pomembno da povemo, da moramo tudi to bioenergijo vključiti v naše zavese. In potem še fleksibilnost kot eh, osma točka. LULUCF seveda je povezan s drugimi uredbami in predpisi. Kot prvo ESR. Tukaj mislim, da potrebujemo večjo fleksibilnost. Eh, z LULUCF, ampak nikakor pa ne želimo vrzeli med različnimi predpisi. In potem še nekaj za konec z moje strani. Upam, da nisem govoril predolgo. Preglednost predpisov za poročanje potrebujemo robustne predpise. In seveda to lahko razumemo. Ehm, treba ugotoviti, kaj se lahko primerja med državami um, potrebujemo predpise, ki bodo dejansko omogočali dober pregled nad gozdove v Evropi. Torej, transparentnost je zelo pomembna. Toliko z moje strani. In drugi pročevalci v senci niso več tukaj, um, torej za GUE in pa EFDD in nikogar. In sedaj torej prosim za druge komentarje. Gospa Müller je prva, prosim. Da, vielen herzlichen Dank. Gospod predsedujoči, najlepša hvala. Rada bi predstavila oziroma izpostavila argumente našega poročevalca v senci, gospoda Torvalca. Rada bi še enkrat opozorila na to, da eh, je bilo izvedenih že veliko prizadevanj eh, v kmetijskem sektorju z eh, temi prizadevanje smo dosegli znižanje izpustov za 25 eh, odstotkov v kmetijskem sektorju. Evropski gozdovi in pa eh, gozdarstvo eh, učinkovito prispevajo k varstvu okolja. Tako kot poročevalec, tudi jaz menim, da gozdovi ne bi smeli plačevati stroškov napak, ki so bile storjene drugi. z gozdarstvom eh, poskrbimo pravzaprav za znižanje izpustov CO2 -ja in ne za eh, povečanje. Zato je pomembno, da najdemo dober kompromis eh, na področju referenčnih vrednosti. Ta kompromis mora biti pregleden in države članice morajo imeti enako metodo za izračunavanje teh referenčnih vrednosti. Zame je pomembno tudi, da ne pride eh, do eh, neto dobropisov eh, za posamezne države članice. Mislim, da ne želimo, da bi se tukaj pričela trgovina med državami članicami in zelo pomembno je tudi, da ne naložimo dodatnega upravnega bremena lastnikom gozdov. Potrebno je ohraniti pristojnosti držav članic in eh, z evropskimi uredbami eh, ne moremo eh, posegati v področje gozdarstva na ta način, da bi omejevali pristojnosti držav članic. Po mojem mnenju je zelo pomembno, da upoštevamo prizadevanja, ki so že bila izvedena na kmetijskem sektorju v številnih državah članicah zagotavljanje eh, bioraznovrstnosti, biotske raznovrstnosti in tako naprej. Vse to je potrebno upoštevati. Najti moramo dober kompromis in pa eh, dobro eh, podlago za poročilo, ki ga bomo lahko vsi podprli. Na kmetijskem področju Eh, bi jaz eh, raje zastavila druga težišča, ampak eh, pripravljena sem na kompromis. Kmetijstvo in pa gostarstvo sta po mojem mnenju ključ do učinkovitega LULU-CF-a oziroma za ključ za učinkovito podnebno politiko. In to je tudi naše stališče, ki smo ga izrazili v predlogih spremenb. Najlepša hvala. Thank you, Hvala lepa nimam več. Oziroma imam eh, še eh, več kolegov, ki so se javili k besedi, zato bomo omejili eh, čas na dve minuti. Gospa Juso, najlepša hvala. Jaz sem poročevalka v Senci v drugem odboru za to temo. Zato Eh, je moj prispevek bolj povezan z delom drugega eh, odbora. Veliko je različnih predlogov sprememb. Eh, dobro. Najprej k izračunu referenčnih vrednosti. Pogoji v različnih državah članicah so različni. Predvsem so velike razlike med severnimi in pa južnimi državami. Potem pa k strategiji vložili smo nekaj predlogov sprememb, tako da bi države do leta 2017 eh, morale že pripraviti eh, svoje načrte. Imamo že eh, energetski načrt Evropske komisije in to je nekaj podobnega, kar moramo prilagoditi eh, tudi eh, temu področju eh, gozdarstva in potem k Naturi 2000. Eh, potrebno se zastaviti vprašanje, ali gre res za podnebne spremembe ali ne. Ne smemo mešati različnih eh, področji, potem pa uh, gozdarstvo. Komisija govori o 20 letih, potem pa lahko izhajamo iz uh, tega, da je določeno področje zares gost. Vendar pa na jugu Evrope uh, gozdavi ne rastejo tako hitro in zato mislim, da bi morali razmisliti o drugih vrednostih. 30 let, eh, plus minus 30 let, eh, bi bila po mojem mnenju eh, prava številka in kar zadeva prožnost. Nisem zato, da bi odstranili prožnost, kajti menim, da je prožnost zelo pomembna. Poleg tega, pa je v določenih eh, državah eh, več požarov kot druge in to je tudi zelo pomembno. In to je to, eh, več časa pa ne potrebujem. Kdo? Gospa Petir, hvala lepa. V zvezi z členom 8 nove uredbe je eh, določeno, da naj bi eh, šlo pri novi uredbi za nadaljevanje eh, spoštovanja trenutne uredbe, vendar pa gre za strožje izvajanje in referenčno obdobje naj bi bilo obdobje od leta 1990 do 2009. To za Republiko Hrvaško predstavlja velik problem, predvsem zaradi vojne in pa posledic vojne. Uh, uporabljanje referenčnega obdobja 1999 do 2009 uh, eh, pomeni uh, neupoštevanje sprememb uh, in pa nove politike, uh, z, ki je bila uvedena za letom 2009. Uh, in sicer gre tukaj za politiko, ki uh, bo obrodila sadove šele leta 2021 do 2030. Eh, namreč eh, zaradi vojne eh, so rezultati povsem drugačni, predvsem za obdobje 1991 do 2005. Poleg tega je prišlo tudi do manj intenzivnega gozdarstva v tem obdobju in pa do velikega uničenja gozdov zaradi vojne. In uh, gozdarstvo uh, v času vojne uh, je znašalo le 60 odstotkov trenutne vrednosti. In če bomo uporabili to referenčno eh, obdobje, podatki ne bodo pravilni, kajti novi ukrepi bodo vplivali eh, na eh, gozdarsko področje na Hrvaškem in obradili sadove šele v obdobju 2021 do 2030. Zato mislim, da bi morali Republiki Hrvaški odobriti izjemo. Namreč za izračun je potrebno uporabljati drugo referenčno obdobje, ki bo bolje pokazalo intenzivnost gozdarstva v normalnih okoliščinah. In v tem smislu sem predložila tudi eh, predloge sprememb. V skladu z členom 11 eh, menim, eh, oziroma v členu 11 mislim, da ni dovolj upoštevana raznolikost držav članic. Potrebno je upoštevati tudi eh, prožnost eh, pri kmetijstvu v obdobju leta 2008 do 2012, vendar to ni eh, dovolj za Republiko Hrvaško, poleg tega pa to tudi ni dovolj odraženo v presoji vpliva. Najlepša hvala. Ja, <clears throat> Dank, ich... Najlepša hvala. Naslednji je na vrsti gospod Hojsling. Gospe Miller, naj eh, povem, da je kmetijstvo le eh, del eh, rešitve, hkrati pa tudi del problema, je dejala. No, tako preprosto to ni. Menim, da moramo imeti tudi realističen pristop. Ne gre eh, zgolj za gozdarstvo, kot je bilo že povedano. Če govorimo o rabi tal, eh, potem eh, se moramo zavedati tudi, Eh, da je prišlo do zvišanja izpustov predvsem zaradi eh, spremembe eh, travnatih površin v kmetijske površine. In to je seveda problem. In v tem poročilu to ni dovolj upoštevano. Poleg tega moramo upoštevati tudi izpuste iz bioenergije, kar me najbolj jezi, pa je, eh, da smo z prožnostjo spet eh, vzpostavili številne urzi vrzeli. Eh, recimo izračunavanje. Tukaj prihaja do napak, kajti številne države članice morda ne bodo dovolj energično sledile ciljem zaradi te možnosti različnega izračunavanja. Mm, vemo, kako vse skupaj deluje v eh, praksi. Če rečemo, da je potrebno eh, znižati izpuste eh, na prometnem območju, se to potem ne bo zgodilo in, za, in bodo države članice za kompenzacijo poskrbele ravno na gozdarskem področju. Pri uporabi lesa pa je potrebno upoštevati tudi, da lahko za dolgoročno strategijo dosežemo le dolgoročne rezultate. Eh, če bomo predstavili oziroma pripravili eh, določen dokument prehitro, potem ne bo upoštevana dolgoročna perspektiva. Mislim, da smo na pravi poti, vendar pa je potrebno še zapolniti določene vrzeli in energično se je potrebno soočiti z eh, izpolnevanjem ciljev, poleg tega pa si moramo zastaviti ambiciozne cilje, če želimo kaj doseči. Najlepša hvala. Gospod Lize je naslednji na vrsti. Ja, najlepša hvala. Norbertu Lincu mislim, da je eh, pripravil zelo uh, dober osnutek poročila. Z svojimi predlogi sprememb eh, sem želel malce ukrepiti to poročilo. Mislim, da je zelo pomembno, da na koncu podamo sporočilo, da Evropska unija želi trajnostno gozdarstvo. Eh, izziv, ki ga eh, predstavljajo podnebne spremembe, je tako velik, da brez vključitve gozdarstva eh, ne bomo uspeli ponuditi pravega odgovora. Po drugi strani pa ne smemo poslati napačnega sporočila. Namreč, če boste kaj storili na področju gozdarstva, vam bomo popustili na drugih področjih. To je potrebno tudi upoštevati. Celotna uh, tema je seveda uh, mednarodna tema, kajti podnebne spremembe uh, so področje, kateremu, na, so področje, na katerem se moramo boriti na mednarodni ravni. Znotraj Evropske unije imamo uh, države članice z veliko goznatih površin in pa države članice z manj goznatih površin, ampak če si ogledamo uh, mednarodno raven, potem lahko vidimo, da je v Braziliji veliko več guznatih površin kot v vseh, kot v vseh državah članicah Evropske unije skupaj. Torej, če ne bo nobenih omejitev, eh, potem eh, se eh, bo Brazilija lahko odrekla vsem prizadevanjem na področju prometa in druge. In Eh, skupaj nadomestila z gozdarskim področjem, ampak tega ne smemo dopustiti. Ne smemo dopustiti, da na drugih področjih ne bo storjenega nič, kajti potem ne bomo dosegli naših ciljev. Biti moramo torej prožni, ampak ne smemo pozabiti na to, eh, za kar pravzaprav gre. In predložil sem določene predloge sprememb, da bi to jasno izpostavil, ampak mislim, da eh, bomo na koncu vsi morali pokazati določeno prožnost in morali bomo zaupati poročevalcu. Najlepša hvala. Sedaj pa gospodali. Um, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi eh, rada eh, podprla eh, Paula Brennana eh, glede tega poročila. Nasplošno se strinjam z njim in z vsemi drugimi eh, govorci, ki so dejali, da je LULUCF eh, pomemben del. Eh, strategije eh, za okolje eh, za obdobje do leta 2030 in to je točka, na katero bi se rada osredotočila v svojem kratkem prispevku. Gre zgolj za del zakonodaje Lulu CF, ampak eh, rada bi se osredotočila na prožnost, ko gre za porazdelitev prizadevanj. Jaz sem za to področje tudi poročevalka v senci v skupini S in D. Mislim, da je zelo pomembno, da razumemo povezavo med eh, LULUCF in pa eh, uredbo za porazdelitev prizadevanj, kajti ne smemo eh, sprejeti zakonodaje, ki bi povzročila velike vrzeli in ki bi ogrozila verodostojnost zakonodaje o porazdelitvi prizadevanj. Gre predvsem za prožnost. Prožnost, da pomagamo vsem državam članicam, da dosežejo cilje, ki jih želimo doseči do leta 2030. Hkrati pa moramo zagotoviti, da eh, ta prožnost ne bo eh, vodila v eh, situacijo, v kateri cilji do leta 2030 ne bodo izpolneni. Še prav posebej bi se rada osredotočila na presojo vpliva Evropske komisije ki je vključena tudi v zakonodajo o porazdelitvi prizadevanj in v najboljšem primeru bi potrebovali le 74 milijonov dobropisov. Naprej, eh, poleg tega pa je zapisano tudi, da če države članice ne bodo eh, znižale eh, izpustov eh, v skladu z pričakovanji, eh, da bi potem potrebovali 98 milijonov dobropisov. Torej, predlogi sprememb eh, gredo v povsem drugačno smer, eh, nekateri so povsem eh, proti, eh, drugi eh, želijo. Eh, večje število eh, dobropisov. Ja, mislim, da je potrebno doseči kompromis, vendar pa mislim, da ne moremo iti eh, dlje kot pa je predlagano, če želimo doseči cilje do leta 2030. Verjamemo in menimo, da je to potrebno upoštevati da eh, sistem eh, za gozdarstvo ni eh, ravno jasen in zaradi tega v preteklosti države članice tudi niso uresničile zastavljenih ciljev. Najlepša hvala, gospod Gžip. Dziękuję Panie Przewodniczący. Ja myślę, że to jest nigdy nieskończony temat. Chwala lepa, gospod Predsedujoči, to je eh, tema, ki ni konca. Celoten pregled, eh, presoja vpliva, kažeta, da popolne primerljivosti ni, eh, ko gre za različne države članice, ko gre za tradicionalne strukturne spremembe, ki so bile sprijete na področju rabe zemlišč, recimo v moji državi. Smo v preteklih desetih letih eh, bili priča predvsej intenzivnemu pogozdevanju, kajti eh, veliko območji je bilo predmet pogozdevanja in to je seveda nekaj zelo pozitivnega, vendar pa nekaj, moramo upoštevati tudi določene eh, omejitve. Orna zemlišča ne morejo biti predmet pogozdovanja oziroma jih ne moremo pogozdovati v eh, nedogled. Torej, ključnega, primer, eh, ključnega pomena je tukaj referenčno obdobje. V vseh državah članicah imamo različno strukturo lasništva gozdov. Zelo malo držav je, kot je Poljska, kjer eh, so gozdovi v eh, državni lasti. In eh, država upravlja z veliko večino gozdnih površin na Polskem. To je povsem drugačen način upravljanja kot drugje. V preteklih letih smo si prizadevali za to, da bi imeli več gozdov in da bi v večji meri pogozdovali eh, kot pa pridelovali. Vem, eh, o čem govorim, kaj ti eh, sam eh, sem se ukvarjal z upravljanjem zasebnih gozdov na polskem in zelo dobro vem, kakšna je razlika med potencijalom zasebnih gozdov, eh, glede na njihovo strukturo, glede eh, na ohranjanje teh gozdov in glede na skušnjave, ki se pojavljajo in pa uh, državnim upravljanjem gozdov. Seveda tudi gospodarska situacija vpliva na uh, celoten gozdarski sektor. Gre za uh, različna obdobja donosnosti in Seveda, zasebno upravljanje se temu ustrezno prilagaja. Vem, da imamo na voljo le dve minuti in zato počasi zaključujem. Vendar pa bi rad omenil še eh, eno stvar, ki se ji pogosto izogibamo. Gre za vprašanje potencijala, eh, ki ga eh, ponujajo evropska tla, predvsem, ko gre za absorpcijo oglika. Glede na strukturo posameznih področji in glede na intenzivnost kmetijske proizvodnje, je to eh, zelo pomembno tukaj. Eh, Je pomembna tudi uporaba gnojil, kemičnih spojin in tako naprej. Zaradi tega se eh, zemlišče eh, razlikujejo in to je zelo eh, pomembno področje, ki ga je ravno tako potrebno upoštevati. Vem, da je to zelo težavno področje, ampak ne smemo ga enostavno pozabiti. Najlepša hvala. Sedaj smo zaključili s prispevki kolegov in smo ob koncu. te eh, razprave. Eh, zato bi dal rad eh, besedo komisiji. Um, um, uh, uh, hvala lepa, gospod predsedujoči. Dobro jutro, kolegi. Najlepša hvala za to zelo koristno razpravo in za hiter napredek na tem področju, ki ga izjemno cenimo. Zelo pomembno je tudi, da je eh, pristop eh, zelo eh, pozitiven. Pomembna točka so pravila za računovodanje na področju gozdarstva. To je tudi zelo problematična točka. Ustrezno upravljanje gozdov je zelo pomembno tudi z podnebnega vidika. izdelki, eh, ki jih ponuja eh, gost, lahko dajo pomemben prispevek k eh, zmanjšanju izpustov. Kljub temu pa moramo povsem jasno povedati tudi, kako bomo ta sektor in pa vse eh, druge povezane sektorje vključili v eh, računovodski izračun, še prav posebej glede na mandat, ki smo ga dobili z pariškim sporazumom. Številna pravila, ki jih imamo danes na voljo in ki smo jih predlagali, temelijo eh, na kjotskem protokolu. In ta pravila izvajajo države članice. Eh, teh pravil si ni izmislila Evropska komisija, ampak eh, so jih predlagale države članice. In najpomembne so eh, referenčne vrednosti na področju gozdarstva. Te referenčne vrednosti so bile določene glede na zahteve držav članic in sicer je šlo za upoštevanje specifičnih lasnosti gozdov v posameznih državah članicah. To je seveda zelo pomembno. Rad pa bi omenil tudi, da, kot so povedali določeni poslanci, Evropska unija ni edina, ki določa uh, gozdarske referenčne vrednosti, tudi države v razvoju to počnejo in sicer uh, v okviru uh, pristopa NET. Plus. Uh, in eh, večino, eh, večina držav v eh, razvoju uporablja zgodovinske kriterije in ne upošteva novih politik in zato je zelo pomembno, da Evropska unija ne da slabega vzgleda na tem področju. Potrebno je vključiti politike oziroma vključitev politik v prihodnje referenčne vrednosti eh, ne bi eh, predstavljalo dobrega vzgleda in to eh, bi ogrozilo tudi zelo eh, pomembno spodbudo za evropsko gospodarstvo in sicer gre za nično stopnjo v okviru scheme trgovanja z emisijami. Torej menimo, da je zelo, zelo pomembno, da izpuste, ki so povezani eh, z izgorevanjem biomase, ustrezno upoštevamo. In to tudi počnemo za pomočjo uh, LULU CF uh, eh, in zelo pomembno je, da nadaljujemo z to politiko. Eh, uvažamo eh, veliko eh, biomase, recimo, in to je potrebno tudi upoštevati. To je vključeno tudi v zaveze ZDA. Vendar pa gre tukaj za net-net računovodski izračun, torej gre za upoštevanje zgodovinskih vrednosti. upoštevamo trenutno uh, oziroma preteklo gospodarsko prakso uh, in sicer pri izračunih za prihodnost, glede na lasnosti uh, eh, gozdov v državah članicah, lahko potem države članice ocenijo, kakšna bo količina biomase, ki bo na voljo v prihodnosti. Evropska komisija potem obdela te podatke in to uporablja pri uh, določanju uh, politike za prihodnost. Namreč uh, proizvodnja bi se lahko zvišala za 10 odstotkov brez dodatnega povzročanja izpustov. To kaže tudi, da so referenčne vrednosti, ki jih predlaga Evropska komisija, prožen instrument, ki eh, omogoča tudi vzpodbude za eh, aktivni, aktivno upravljanje gozdov. Analiza Evropske komisije eh, tudi v eh, prilogah temelji na podatkih, ki so nam jih posredovale države članice. Eh, in eh, seveda eh, smo pripravljeni podati dodatna pojasnila glede vseh posamičnih elementov. Kar zadeva referenčne vrednosti, te naj bi bile predmet pregleda in v vsega, prihodnosti predlagamo, da bi Evropska komisija eh, pripravila ta pregled z eh, vključitvijo držav članic, seveda. Ampak na vsak način je pomembno, da zagotovimo preglednost eh, glede določanja referenčnih vrednosti in potrebujemo tudi dosleden in neodvisen pregled ze strani različnih deležnikov. Naj v zaključek še enkrat povem, da eh, po našem mnenju predlog za Lulu CF eh, podpira aktivno gospodarsko politiko in je tudi v skladu z eh, podnebnimi cilji, ki si jih je zastavila Evropska unija. Najlepša hvala, da ste nam dali priložnost, da se udeležimo današnje razprave. Najlepša hvala, sedaj pa dajem besedo še poročevalcu. Ja, hvala lepa. Gospod eh, predsedojoči, hvala lepa tudi eh, kolegicam in kolegom za vse eh, njihove prispevke. Pridno sem si zapisoval in imam ponovno boljši občutek um, glede tega, kaj se vam zdi pomembno in sedaj bom seveda poskušal pripraviti uh, kompromisne predloge, ki jih uh, bomo potem z. Uh, poročevalci v senci obravnavali eh, 9. maja. Predvidel sem sejo z poročevalci v senci, videli bomo, ali bo ta seja eh, zadostovala. Imamo zelo ambiciozno časovnico in videli bomo, ali se bomo lahko na koncu tudi držali. Eh, V eh, razpravi smo videli, da eh, obstaja še veliko eh, razlik pri določenih podrobnostih, vendar pa se mi zdi pomembno predvsem to, kar je prej povedal kolega Peter Lize. Pogosto v podrobnih razpravah zaradi posamičnih dreves več ne vidimo gozda. In pri številnih eh, kolegih sem imel občutek, da želijo, da bi Evropska unija ohranila vodilno vlogo na področju boja proti podnebnim spremembam. To je potrebno eh, tudi upoštevati v naših razpravah. Potrebno je upoštevati tudi, kakšne bodo mednarodne posledice. Recimo Brazilija je bila prej omenjena. Kakšne bodo torej mednarodne posledice? naših odločitev. To je pomembno vprašanje in zato se, nam, se mi zdi zelo pomembno, eh, da to vključimo v našo razpravo in v naše sklepe na koncu. In še eh, odziv kolegu Hojslinku, eh, ki je izpostavil predvsem problematično plat gozdarstva in kmetijstva. Mislim, da je zelo pomembno, da poudarimo pozitivno vlogo gozdarstva in kmetijstva. Eh, poudariti je potrebno, kaj je bilo eh, že storjenega v preteklosti. Hkrati pa je potrebno jasno poudariti, da lahko še ukrepimo vlogo gozdarstva in kmetijstva. Seveda pa, so določeni kolegi eh, dejali tudi, eh, da gozdarstvo ne sme biti izgovor za to, da na drugih področjih ne bi storili ničesar oziroma da bi storili manj. Torej, eh, če gre za prožnost in naš pristop k prožnosti ni ravno enoten, Vendar pa se vsi strinjamo, da je določena stopnja prožnosti vendarle pomembna za gozdarstvo. Eh, vendar pa eh, seveda ne smemo eh, omejiti na naših ambicioznih ciljev. Najlepša hvala, sedaj pa naj spregovorimo še o časovnici. Glasovanje bo potekalo v odboru NV 22. junija in na plenarnem zasedanju je predvideno glasovanje julija. Sedaj pa bom predal predsedovanje kolegici. you. Let's continue. Uh... Tako, nadaljevali bomo z izmenjavo stališč s komisijo o poročilu očinkovitosti priporočila 2014 skozi 70 o minimalnih načeljih za raziskovanje in izkoriščanje oglikovodikov. Naprimer, plina iz skrilavca, pri katerem se uporablja obsežno hidravlično lomljenje.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 14. januarja leta 2014 je komisija sprejela priporočila v zvezi z plinom iz Krilovca. Podala je priporočila državam članicam, ki predvidevajo skupna načela za to, da bi zagotovili varovalke na področju zdravja pri pridobivanju plina iz skrilavca. Priporočila se ukvarjajo z potrebo po um, previdnem načrtovanju, osredotočajo se tudi na analizo tvegan, preden se začne postopek hidravličnega lomljenja. Gre tudi za spremljanje različnih vidikov, recimo uh, osveščenosti javnosti ali pa kakovosti voda. Ta priporočila dopolnjujejo obstoječo zakonodajo, ki velja za projekte, ki vključujejo hidravlično lomljenje, recimo uh, gre za zakonodajo o ocenah vpliva na okolje ali pa o kakovosti potalnih voda. Ta zakonodaja je bila sprejeta, ko je bil postopek pridobivanja plina iz skrilovca eh, v ZDA predmet hitrega razvoja. No, eh, kasneje se je to pojavilo tudi v določenih delih Evropske unije, Z podobnimi postopki je želela Evropska unija priti do novih naravnih virov nafte in pa plina. Eh, no, projekti pridobivanja plina iz skrilavca eh, do sedaj kažejo na to, da bo strošek eh, letega višji v Evropski uniji kot pa v ZDA. Prav tako se razmere razlikujejo od države do države, razlikujejo se tudi od razmer v ZDA in sedajni projekti niso privedli do dobičkonosnega pridobivanja plina na ta način v Evropski uniji. V svojem poročilu z leta 2016 je komisija pregledala te pripravljanja ta priporočila. Eh, podali smo priporočila o zmanjševanju vpliva na okolje, prav tako smo podali priporočila na področju eh, pravne gotovosti, na področju osvečenosti javnosti in pa zaradi upoštevanja tehničnega napredka pri postopku hidrauličnega lomljenja. Pregled obravnava tudi relevantno evropsko okoljsko zakonodajo. Sklepe tega pregleda bi morali interpretirati v luči nizke stopnje črpanja plina iz skrilovca v Evropski uniji. Do sedaj nismo imeli dobičkonosnega pridobivanja plina na takšen način. Um, dva glavna sklepa pregleda sta naslednja. Priporočila so bila neenako izvajanja po različnih državah članicah nezadovoljivo v nekaterih državah in pa ni mogoče na osnovi tega določiti vpliva priporočil na upravljanje s tveganji. Drugi sklep pa je, da države članice različno izvajajo priporočila obstoječe zakonodaje. Obstoječa zakonodaja sicer ponuja pravni okvir. Eh, cilj eh, pravne gotovosti pa vseeno tukaj še ni bil polno izpolnjen. Vseeno komis, je komisija mnenja, da bi bila priporočila lahko koristna za upravljanje stvegani, za uh, obravnavanje postopka pridobivanja plina iz triloca za hidravličnim lomljenjem, ampak še vedno potrebujemo bolj enotno izvajanje naših eh, priporočil in pa okoljske zakonodaje. V poročilu o pregledu je komisija pozvala države članice naj upoštevajo načela iz priporočil in naj ta pregled prenesejo tudi na druge oblike pridobivanja ali hidravličnega lomljenja, druge oblike pridobivanja, kjer je vključeno hidravlično lomljenje, recimo z velikimi količinami vode in pa tako naprej. Komisija se želi v naslednjih mesecih osredotočiti na štiri cilje, torej želimo okrepiti spremljanje, nadzor. Eh, vzpostavili bomo spletno platformo, na kateri bomo ponudili vse evropske ki zemljevid eh, obstoječih obratov in eh, vrtin. Drugi cilj je, da želimo spodbujati ustrezno uporabo eh, veljavnih načel v država članicah. Želimo tudi okrepiti dialog med državami članicami in ponuditi podporo v obliki odgovorov na pogosta vprašanja. In pa tretji cilj nasloviti je treba okoljska tveganja. To bomo naredili za identifikacijo najboljših razpoložljivih tehnik. In pa želimo zapolniti tudi reskovalne vrzeli, ko gre za vpliv na zdravje. To bomo naredili z obstoječimi mehanizmi, kot recimo z obzorjem za leto 2020 in eh, zahtevali smo tudi mnenje eh, odbora eh, za okoljska in pa zdravstvena tveganja. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, sedaj pa dajem besedo poslancem. Uh, uh sorry, first, uh, I'm sorry. Um, what is Mr. Huaristi Abano. And then my call. Gospod Huaristi Abouns. Eh. Hvala lepa. Po mojem mnenju je, odkar je komisija sprejela priporočila v zvezi z pridobivanjem plina s pomočjo hidrauličnega lomljenja, bi lahko predložili tri dokaze Komisija je omenila že nekatere izmed njih. In sicer tukaj ni zagotovljene dovoljšne stopne preglednosti ali informacij in eh, pogosto prihaja do dramatičnega znižanja okoljskih ambicij. Ehm, to pa ima dva cilja. To, da bi dobili odobritve za hidraulično lomljenje na bolj enostaven način in da bi na ta način spodbudili investitorje in pa multinacionalke. Priporočila niso dovolj stroga. Tudi sama komisija ugotavlja, da bi priporočila o ustreznem izvajanju lahko bila ustrezen inštrument za blaženje tvegan. Ampak s tem je komisija eh, priznala, da priporočila niso ustrezno izvajana in da vsaka država članica praktično počne, kar se izljubi. Uh, Eh, jasna posledica vsega tega je, da se s tem eh, izogibamo učin, eh, očitnim problemom oziroma dokazom za škodljive posledice na okolje. Po našem mnenju javni proračuni ne bi smeli še naprej podpirati uh, oblike črpanja plina ali nafte, ki temelijo na izkoriščanju fosilnih goriv. Eh, tukaj bi morali podpirati predvsem tehnike, ki vodijo k znižanju emisij in pa spodbujati bi morali obnovljive vire energije. Um, s takšnim predlogom pa ne stavimo na obnovljive vire energije. Uh, Eh, pravzaprav gre za tehniko, ki lahko povzroči veliko škode v različnih delih Evrope. No, ko gre za dialog z različnimi državami članicami, bi pozval komisijo naj to razširi tudi na lokalne in pa regionalne oblasti, kajti tudi tam obstajajo problemi pomankanja pred, uh, eh, preglednosti in pa informacij. Uh, uh Now, uh, Hvala, sedaj pa gospod Dali. Um, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa komisiji za predstavitev podrobnosti trenutnega pregleda. Ne bom ponavljala vsebine, čeprav se mi ta zdi nekoliko zaskrbljujoča, predvsem ko govorite o tem, da države članice na različne načine tolmačijo eh, iste določbe in priporočila. Osredotočila bi se na štiri točke, Eh, na katere se želi osredotočiti komisija. Gre za pohvalne pobude, ampak želela bi izvedeti nekaj več podrobnosti o tem, kako bo to delovalo v praksi in pa v resničnem življenju. Komisija pravi, da želi eh, kot prvo okrepiti spremljanje in pa preglednost. To je po našem mnenju izredno pomembno, predvsem, če ob tem pomislimo na nedavno raziskavo Eurobarometra, kjer so spraševali uh, vprašance o projektih hidrauličnega lomljenja v njihovih regijah. In če se ogledamo rezultate, je težko razumeti, zakaj samo uh, majhen delež prebivalcev v teh regijah meni, da so o tem dovolj obveščeni. No in če spregovorimo o preglednosti. Uh, Tukaj imajo države članice popolnoma raznolike pristope. Eh, Romunija in pa Združeno kraljestvo izdajata odobritve, ampak te odobritve niso podvržene istim kriterijem kot recimo v Litvi ali pa v Nemčiji. Na kakšen način lahko tukaj torej zagotovimo dovoljšno stopnjo preglednosti? Druga točka. Komisija pravi, da želi spodbujati enakomerno izvajanje svojih priporočil. Ampak tukaj, če si ogledamo različne države članice, imamo recimo Združeno kraljestvo, ki zaključuje strateško oceno vpliva na okolje za hidraulično lomljenje, preden bi eh, lahko izdajali nove odobritve. No, Polska pa medtem še vedno izdaja odobritve brez takšne ocene. Tukaj torej obstajajo velike razlike. In pa še tretja točka. Eh, ocena vplivov na okolje. To je pozitivno, ampak jasno je, da tukaj operaterji ne poročajo vseh vplivov na okolje pristojnim oblastem in pa komisiji. In zato je izredno težko nadzorovati kakršnokoli obliko vpliva na okolje. Tukaj je dialog izredno pomemben, izredno. Um, Torej ima veliko vrednost, ampak ehm, vseeno me zanima, kako želi komisija poskrbeti za izvajanje teh štirih točk na terenu in kako želijo s tem uh, doprinesti k določenim spremembam na tem področju. Hvala lepa, gospod Pedičin je naslednji. Sem jaz na vrsti. Najlepša hvala. Gospa. Uh, predsedujoča, mi eh, menima, menimo, da so ta minimalna določila eh, za oglikovodike, pri katerih se uporablja obsežno hidravlično lomljene, ozjem, izjemno omejena. Eh, kot smo slišali, tudi Evropska komisija meni, da je njen predlog precej eh, omejen, kajti eh, Ta, to priporočilo se izvaja na različne načine v državah članicah. Določene države članice uporabljajo to tehnologijo, druge ne. E, recimo Francija, Italija sta že takšen primer. E, naše ministerstvo je odnegde zanikalo uporabljo hidravličnega lomljanja. Eh, mednarodni eh, izvedenci pa pravijo, da smo že pred 90 leti v bazilikati eh, uporabljali, v Italiji torej uporabljali to hidravlično lomljenje in potem kasneje v Toskani. In ta tehnika, ki se naj torej uporablja na jugu Italije, prispevala tudi k temu, eh, da je prišlo do uh, onesnaženja vode uh, na uh, jugu uh, Italije in to sedaj predstavlja nevarnost za vse prebivalce. Evropska uh, komisija torej ne izključuje Italije uh, iz uh, skupine tistih držav, kjer se je uporabljalo oziroma se uporablja hidraulično lomljenje. Uh, Eh, Italija je ena izmed enajstih eh, držav, eh, ki je dejala, da namerava uporabljati novo tehnologijo in Italija je enajstih držav, ugotovila, eh, da eh, se eh, lahko uporabljajo tehnike, kot je hidraulično lomljenje. Evropska komisija bi naj torej za tem priporočilom uporabila uporabo različnih tehnik, kot recimo frackinga. Eh, zanima nas, eh, kako eh, se lahko uporablja hidraulično lomljenje. Ali se lahko ta tehnika uporablja zgolj za oglikovodike in kako bo vplivala na prebivalce oziroma na okolje vseh držav članicah Evropske unije. No, Hvala, gospa Donano. Merci, euh, Hvala gospod predsedujoča, ta predlog še enkrat kaže, kako tvegano je hidravlično lomljenje, ne samo pri plinu iz krilovca, pa tudi pri drugih fosilnih gorivih, ehm, naprimer kot ehm, ogle in podobno, kot tudi premok. Pri nas imamo v Franciji kar veliko takšnih fosilnih goriv, ampak tukaj vidimo, naprimer, da so globine lahko zelo velike, in zato bi bilo tvegano tukaj še više. Prav tako bi lahko onesnažili pitno vodo, prav tako bi lahko prišlo do drugih izpustov, ki sploh niso predvideni. To bi lahko potem um, onesnažili še več vode na daljši rok. Tehnike pa se sedaj razvijajo na takšen način, da bi predvsem izkoristili čim več goriva. Ampak poročilo kaže, da zaenkrat um, nismo pripravljeni nobene pozitivne tehnologije, torej ne pozitivne za okolje. Prav tako je res, da se tukaj išče nove metode, um, ampak um, nikoli ne bomo prišli do metod, ki bodo dejansko res smotrne za okolje. Tukaj vidimo, da v Evropski uniji eh, bomo težko prišli do takšnih novih metod za izkoriščanje oglikovodikov. Hvala. Mister. Hvala, gospod Taylor. Yes, sorry, chair. Thank you very much. Hvala, gospod predsedujoča. No, jaz bi najprej povdaril naslednje. <laughs> Sorry. Have you seen my phone? I'm turning it off oprostite, izključil sem telefon. No, številne izmed nas nas je zelo skrbelo, ko je leta 2014 komisija pripravila serijo priporočil. In uh, <coughs> sedaj smo potrdili, da imamo prav, Ugotovili smo, da priporočila niso ustrezno izvajana. Eh, pogosto so namreč eh, naftna in pa plinska podjetja tista, ki določajo varnostne standarde za okolje, ki se jim zdijo potrebna. In to je popolnoma zgrešeno. Pravzaprav bi potrebovali zavezujočo zakonodajo in res eh, pozivam vse tukaj k temu, da se odločimo za zavezujočo zakonodajo. Jaz sem bil eh, prejšnji teden v mojem volilnem okrožju in eh, tam sem obiskal kar nekaj eh, nekonvencionalnih obratov za črpanje plina in nafte, ki se kar množijo na jugu Anglije. Eh, in izpostavljajo prebivalstvu grožnje, ko gre za kakovost zraka, vode, hrup in tako naprej. Obiskal sem tudi Pensilvanijo in ugotovil sem, kako eh, škodljive so te tehnike za ljudi in pa za okolje. No, še nekaj o podrobnostih iz samega poročila. Strinjam se z pomisleki, ki so bili izraženi v zvezi z definicijo obsežnega hidravličnega lomljenja. Na jugu Anglije je sedaj eh, popolnoma običajno to, da naftna in plinska podjetja pravijo, pogledajte, naj vas ne skrbi, ker eh, to pravzaprav ni hidravlično lomljenje. Eh, to je samo um, tehnika stimulacije vrtin, ampak dejansko gre tukaj za zakisevanje, ki ga uporabljajo kot obliko stimulacije. Gre za to, da mm, te kisle substance um, lomijo skale in uh, te substance pravzaprav vsebujejo veliko več toksičnih substanc kot pa običajno lomljenje. Uh, Eh, lomljenje plina iz krilavca eh, v glavnem poteka na osnovi vode, približno 5 odstotkov pa je tam kamikali. Ko gre za zakisevanje, eh, pa lahko te substance vsebujejo do 18 odstotkov kemikali. Zato, da, zato, če želimo res poskrbeti za varovalke, če želimo znižati tveganja, potem moramo upoštevati pri tem vse posledice. Prav gotovo bi se morali odmakniti od te definicije hidrauličnega lomljenja, ki, ga, ki jo najdemo v predlogu komisije. Prav tako bi morali posvetiti veliko pozornosti poročanju vplivih na okolje in morali bi pri um, odločanju za um, samo lokacijo hidravličnega lomljenja in pa drugih ekstraktivnih uh, obratov um, se odločati za območja, ki okoljsko niso preveč uh, občutljiva. Uh, skratka, čaka nas veliko dela. Predvsem pa je pomembno, da iz, uh, preidemo iz priporočil na zakonodajo. Hvala lepa, gospod Eichhout. Hvala lepa. Kolega je povedal že veliko, ampak meni se zdi najbolj pomembno vprašanje, eh, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Če berem poročilo komisije, eh, ugotavljam, da so eh, sklepi predvsej negativni. Torej, eh, predvsej negativna je ocena tega, kako se izvaja okoljska zakonodaja Evropske unije, ko gre za plin iz krilavca. Seveda je vedno lepo brati besede kot eh, različna tolmačenja različnih delov eh, veljavne okoljske zakonodaje in tako naprej. Ampak to pomeni, da naše vode niso dovolj zaščitene in da države ne počno tega, kar bi morale Um, početi uh, ob upoštevanju recimo okvirne direktive o vodah, o začiti tal in tako naprej. In potem priporočate tukaj več dialoga. Jaz tukaj komisijo sprašujem predvsem naslednje. Ko ste pripravljali oceno vpliva na okolje leta 2014, ste imeli na voljo štiri možnosti. Prvič, nezavezujoča priporočila, Druge tri opcije pa so bile veliko bolj zavezujoče, bolj stroge. Eh, celo razmišljali ste o eh, direktivi na tem področju. Torej, ehm, šlo je za lestvico od ehm, priporočil do zavezujoče zakonodaje. Štiri opcije. Torej, eh, pri vaših priporočilih ste že ugotovili, da bi morali sprejeti Eh, zakonodajo, direktivo, če bi želeli zaščititi naše vode, ampak komisija se je prej odločila za nezavezujoča priporočila. Sedaj pa v, teh, v tem pregledu priporočil priporočate več dialoga. Ja, tukaj sem nekoliko zmeden. Zato me zanima, ali, je, ali so te štiri opcije iz leta 2014 še vedno aktualne. Uh, In če ja, kaj uh, se bo moralo zgoditi v naslednjih štirih letih, da se bo komisija končno odločila za eno izmed teh opcij, ali pa boste ostali pri opciji, za katero vemo, da v zadnjih štirih letih ni prinesla zaželenih rezultatov. Hvala, želi še kdo besedo? Ne, potem besedo spet dajem komisiji. Da slišimo, kaj nas čaka v prihodnosti. Eh. Thank you for uh, the insights and the comments. Hvala za vaše pripombe in vprašanja. Naj se vrnem k ozadju. Leta 2014 smo ukrepali tako, kot smo ukrepali, ker so številni bili mnenja, da bi bo prišlo do vzpona na področju tehnike hidrauličnega lomljenja. Ampak to se ni zgodilo, nimamo takšnega komercialnega izkoriščanja v Evropi. Imamo nekaj raziskovalnih vrtin, ki so v obdobju preizkušanja, ampak nimamo komercialne uporabe te tehnike. Ne tako kot v ZDA, tega se moramo zavedeti. Skratka, obseg izkoriščanja je blizu ničli. In uh, od tega je seveda odvisna oblika inštrumenta, za katerega se bomo odločili. Ja, res je, da so priporočila tako imenovan mehek inštrument, ampak v tem trenutku, ko ni komercialnega hidrauličnega lomljenja, ne vem, če je smiselno tukaj sprejeti nov inštrument. To se mi ne zdi sorazmerno. Poleg tega, lahko bi se soočili z eh, podobnim problemom eh, tudi na področju pravnih inštrumentov. Če se bi odločili za direktivo ali uredbe, eh, ali uredbo, Potem bomo naleteli na področja, potem bomo naleteli na probleme na področju izvajanja. Tudi, če imamo direktivo in uredbe, potem te niso vedno ustrezno izvajane. Pred uh, Evropskim sodiščem že poteka postopek eh, proti nekaterim državam, ki so najbolj aktivne na področju hidravličnega lomljenja, ker niso spoštovali določb na področju um, analiz vplivov na okolje. Mi torej imamo zakonodajo, ki velja za, ogliko, za ogljikovodike. Eh, pri, pri teh priporočilih gre um, predvsem za način uporabe. Imamo pa zakonodajo na tem področju, imamo tudi direktivo o vodah, direktivo o potalnici, ki velja tudi v primeru oglikovodikov, tako da ta pravna besedila imamo, ampak treba jih je izvajati. To je problem, ki, ga, ki smo ga identificirali v tem poročilu. No, mimo grede smo prejšnji teden objavili tudi odgovore držav članic. Odgovore na zahteve v priporočilih. Države članice morajo vsako leto pripraviti takšno poročilo. Dobili smo 26 odgovorov, dva še manjkata. Ampak to pravzaprav kaže na obseg aktivnosti, ki, so, ki je relativno nizek, kako sem že povedal. No, je pa res, da bo to prispevalo tudi k preglednosti. Videli bomo, kaj počno države članice, kako to počno in to nam bo omogočilo ustrezno oceno izvajanja zakonodaje. Torej, ali tukaj res obstajajo toliko različnih uh, Eh, oblik izvajanja, ali je to problematično ali pa ne v tolikšni meri. Torej, mi načrtujemo določene ukrepe. Eh, prvi ukrep na področju preglednosti eh, je priprava interaktivnega zemljevida. Tukaj si želimo nekega koristnega interaktivnega inštrumenta. Z um, tem interaktivnim zemljevidom, bi točno vedeli, kje je vrtina, kakšne odobritve so izdale oblasti, kdo to izkorišča, kakšne kemikalije si pri tem uporabljajo uh, in tako naprej. In te informacije bomo potem objavili. Um, prvi trialog na to temo bo potekal poleti, No, še predtem pa želimo naši javnosti o tem ponuditi ustrezne informacije. Kar se tiče definicije hidravličnega lomljenja, zavedamo se, da priporočila veljajo za ogliko vodike in pa predvsem za plin iz krilovca. Imamo definicijo hidravličnega lomljenja, kaj to pomeni. Res je, da v večini primerjih eh, predvideva uporabo vode. Je pa res, da se pri tem včasih uporabljajo tudi eh, določene kemikalije. No in tukaj imamo spet na voljo določene inštrumente, recimo ured Borič. Eh, ta nam omogoča poznavanje lastnosti kemikalij, ki so uporabljene pri hidravličnem lomljenju. Če bo uredba tukaj se izkazala za mm, preosko zastavljeno, bomo vsaj pričakovali, da države članice uporabljajo priporočila na ustrezen način. In zato se želimo srečati s predstavniki držav članic, želimo z njimi razpravljati o tem, kako tolmačijo eh, naša priporočila, tudi na osnovi njihovih poročil in potem se bomo odločili, ali je treba priporočila revidirati. Obljubili smo, da bomo priporočila redno pregledovali, ampak zato najprej potrebujemo bolj natančne informacije o tem, kaj se dogaja na terenu. Preden bomo lahko obljubili eh, kakršnekoli nadaljne eh, korake. Preden sprejemamo novo zakonodajo, bi želeli izkoristiti vse možnosti, ki so nam na voljo. Dialog s državami članicami, eh, potem inštrument preglednosti. Državam članicam želimo dati možnost, da s pomočjo dokumentov eh, o, o vprašanjih in odgovorih ustrezno izvajajo priporočila. Skratka, toliko z moje strani. Hvala, sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Izmenjava mnen s komisijo o programu ustreznosti in uspešnosti predpisov REFIT v zvezi z znakom Evropske unije za okolje oziroma certifikatom EMA. Sveselo spet dan komisiji. Thank you very much. Uh, well, when you, um... Hvala lepa. Uh, ko ste uvrstili na dnevni red uh, to razpravo, sem uh, pričakoval, da bomo že končali z uh, pregledom uh, ustreznosti in uspešnosti predpisov za oba uh, inštrumenta, ampak to nam ni uspelo. Res smo v zadnji fazi. Eh, ko gre za oceno eh, znaka Evropske unije za okolje in pa certifikata EMAS, upam, da bomo uspeli to kar najhitreje zaključiti. Akcijski načrt za krožno gospodarstvo. Um, zahteva od komisije, da zaključi uh, pregled ustreznosti in uspešnosti predpisov. Komisija se je temu zavezala. Eh, no, res je, da tudi vse udeležene strani niso pravočasno sprejele tega pregleda. Eh, skratka, upam, da bomo še pred iztekom tega semestra uspeli eh, zaključiti ta pregled. Ocena bi morala vključiti ehm, dva dokumenta podroben dokument in analizo obeh inštrumentov, kakšni so pozitivne strani, kakšne so negativne strani in pa poročilo komisije z nekaterimi predlogi za prihodnost. Ocena bo temeljila na tradicionalnem na tradicionalnih načeljih eh, pregleda ustreznosti in uspešnosti predpisa, torej eh, koherentnosti, učinkovitosti, spoštovanja vrednot Evropske unije in tako naprej. Že sedaj vemo, da je problematično predvsem izvajanje teh dveh inštrumentov, um, stopna izvajanja je preniska za to, da bi inštrumenta dosegla željeni učinek. Zato moramo razmisliti o tem, kako um, promovirati oba inštrumenta in razmisliti moramo o tem, ali lahko naredimo kaj več za to, da bi ta dva inštrumenta postala bolj priljubljena med podjetji in pa um, v javni administraciji. Skratka, sklepov še nimamo, zato bom kratek. Ko bomo imeli sklepe, pa predlagam, da se spet eh, vrnem v vaš odbor. Eh, po možnosti, potem, ko bomo imeli priložnost o tem razpravljati tudi z državami članicami, zato da bomo videli, kako zavezane so države članice um, pri promociji teh inštrumentov, ki skrivata velik potencial. Hvala. Hvala. Kdo želi besedo? Nihče ali pač, gospod Eichhout, prosim. Imam vprašanje. Zakaj takšna zamuda? Meni to res ni jasno. To ne bi dobili že nekaj časa nazaj, potem um, v prvem četrtletu tega leta, sedaj je konec aprila. In pravite, o tem bomo govorili še z državami članicami, ampak gledajte, že decembra ne bi o tem govorili na svetu za okolje. In citiram, države so dejale, instrument je eden od najbolj uspešnih pobud Evropske unije, ko gre za okolje in za gospodarstvo. To je očitno zelo jasna pripomba. In komisija tudi želi okrepiti učinkovitost preko akcijskega načrta za krožno gospodarstvo. Torej vse je zapisano, ampak še vedno to nekje lebdi v zraku in tleko lebdi večje negotovosti. In res ne razumem, zakaj to vse toliko dolgo časa. Sploh, ker imate veliko signalov. Nevladne organizacije, parlament, industrija, gospodarstvo, vsi pravijo, da je to treba podaljšati, da je to učinkovito. Zakaj to torej um, tako dolgo traja? Zakaj takšna zamuda? Bi lahko bili bolj konkretni, kajti um, res uh, smo že zelo živčni zaradi te zamude. Hvala, gospod Pedičini. Hvala, gospod Pedičini. No i... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Z zanimanjem smo prisluhnili eh, zaključku eh, Evropske eh, komisije eh, na to temo oznak, ampak eh, brez eh, presoje vpliva bo težko eh, oceniti eh, prave učinke. Vendar pa naša skupina podpira vse eh, pobude v tej smeri. Eh, ki omogočajo eh, državljanom, eh, da eh, zavestno sprejmajo odločitve o nakupu. In seveda podpiramo tudi vse instrumente, ki zmanjšujejo negativn vpliv na okolje in ki pomagajo majhnim podjetjem, da okrepijo svojo prepoznavnost na trgu. Vendar pa se sprašujemo, ali je ta rešitev z ekoznako, z EMAS-om, prava možnost Eh, prava izbira, ali bomo na ta način eh, omogočili eh, potrošnikom, da sprejmejo pravilno odločitev ali pa jih bomo le še bolj zmetli. Dali. Hvala, gospa Dali. Hvala, predsedujoča. Včasih se mi zdi, kot da smo v začarnem krogu. Torej, dlje, ko smo tu, dlje časa traja, da bomo kaj naredili in dlje časa, ko traja, manj interesa je za vse skupaj. In to tudi čutim iz pojasnil komisije. Kaj ti? na eh, začetku v redu imaš težave, to je razumljivo. In potem je jasno, da na začetku ne veš vsega o učinkih, ampak torej ne vem, eh, če bo to trajalo predolgo, potem ne bomo videli pravih rezultatov. Se strinjam s kolegi, namreč res potrebujemo neke konkretne rezultate, ne pa zamud. Imam vprašanje, komisija je dejala, da moramo razmisliti o načinih, eh, kako bi to napravili bolj priljubljeno. Ja, Eh, vem, da je to v začetni fazi, ampak bi bilo zanimivo, da tudi mi vemo, kako je s tem, kako doseči večjo prepoznavnost, torej na kakšen način vi poskušate obravnavati to vprašanje, torej kaj predlagate sedaj, vem, da je to na začetku, ampak vseeno, in pa na katera področja se želite osredotočiti, v katero smer komisija želi iti. Kajti tako mi kot parlament tudi lahko bolje vemo, kam gre komisija ve, da je to v začetni fazi še enkrat, in, uh, ampak na takšen način lahko bolje delamo. Hvala. No, konečna. Gospa Konečna. Děkuji, paní předsedající, kolegyně a kolegové. Eh, Hvala. Hvala lepa, predsedujoča, kolegice in kolege. Naj dopolnim nekatere uh, kolege in njihove komentarje. Ne razumem, zakaj se komisija temu tako upira, ko pa vsi to želimo in parlament in države članice na svetu za okolje je bilo tem govora. In večina držav je dejala, da mora komisija spremeniti svoje ukrepe. In se mi zdi, da je tukaj komisija nekako osamljena pri tem problemu. Res ne razumemo, zakaj. Vse skozi tukaj govorimo o tem, da je znak za okolje nekaj dobrega, nekaj, kar pomaga pri izvajanju zavezujoče zakonodaje. Za na takšen način lahko zaščitimo okolje preko drugačnega ravnanja potrošnikov. Potrošniki to želijo, parlament, države članice to želijo, uh, ni pa končne odločitve. Zato res me zanima, zakaj uh, komisija uh, to obravnava na takšen način. In še bi lahko povedali konkretne roke. Leta 2015 ste pripravili poročilo, potem leta 2016 naj bi dobili oceno. No, pa je ni bilo. Potem se je razprava preložila na svet za okolje. In še vedno smo v tem začaranem krogu. Vse skozi o tem govorimo, vsi to želimo, torej to se posod omenja v vsakem zakonodanem besedilu. Ampak rezultata pa ni. Torej, bi lahko povedali, kakšen je realističen rok, ne pa samo obljuba. Hvala. Hvala. Sedaj pa ponovno komisija. Prosim za odgovore oziroma zaključke. Hvala. Kot rečeno, ja, vse skupaj traja dlje, kot pa smo si mi zamislili. Ampak to je res sedaj v zadnji fazi, to je sedaj na politični ravni. Sedaj moramo pripraviti politične sklepe, kaj želimo storiti s temi instrumenti. In upam, da bo kolik komisija tudi sprejel smernice čim prej in sprejel odločitev. Ja, res je, svet je dejal, da so instrumenti uspešni ampak mislim pa, da um, je v tem tudi za nas oli, kajti veliko ministrov se je izreklo za dva instrumenta, pa kako se je potem lahko zgodilo, da imamo tako nizko stopno registracije v uh, EMAS-u in tako malo proizvodov, ki imajo ta znak. Ne vem, če je tako uspešno vse skupaj. Ne, ne vem zakaj. To je tudi vprašanje za me, retorično vprašanje, ampak mislim, da si moramo vsi zastaviti to vprašanje. Imamo 20 milijonov gospodarskih družb v Evropske unije in imamo samo 4000 registracij uh, za EMAS. Kako se je to lahko zgodilo? Ali je to potem res uspešna zgodba? Ne vem. Če želimo, da je to uspeh, potem moramo poskrbeti za to, da vsaj 20 odstotkov uh, vseh podjetij eh, za glavne proizvode eh, se registrira eh, v eno od teh schem. Potem bo to zgodba o uspehu. Res moramo to pročiti. Zelo pošteno. Zakaj se to dogaja? Zakaj um, je šlo to po tej poti? In kaj lahko storimo za to, da bi uh, spremenili to? Ja, imamo zamisli. In te bomo tudi pripravili po zaključkih iz pregleda ustreznosti, fitness check. Ena ideja, na primer, je to, da uporabimo schemo EMAS kot orodje za prostovitev predpisov za podjetja. Naprimer, če se registriraš v EMAS, to pomeni, da si spoštoval uh, kar stroge predpise za okolje in potem poročaš, potem um, torej se nekdo registrira, nekdo to potem preverja. To je potem javni register, za poročilo. Če to storiš, potem ti morda ni treba spoštovati drugih tipov poročanja za okolje. To je torej spodbuda za podjetja, da se registrirajo v EMAS. In imamo dobre primere za to. V nekaterih državah to počnejo, mm, redka država, ampak nekateri pa to vendarle počnejo. In kjer to počnejo, imamo registracije. V nekaterih državah samo nekatere regije to počnejo, ampak če počnejo, točno to, to dejansko deluje. To je primer iz prakse in to želimo tudi razširiti druge in potem lahko rečemo drugim, gledajte, tudi vi lahko to porabite um, in tako lahko ukrepite svojo registracijo. In to bo na koncu koristno za vse in za podjetja in za okolje. Pregled ustreznosti uh, ne bo zdravilo za vse. Instrumenti so na voljo, predpisi so tu, imamo merila. Eh, več deset kriterijev za proizvode, potem isto referenčne dokumente za EMAS. Torej, če podjetja in javne organe tudi to želijo uporabljati, je to vse na voljo. Pregled ustreznosti torej, um, je tu, ampak če ga ni, to ničesar ne preprečuje. Javne organe lahko uporabljajo te instrumente, enako podjetja. S pregledom ustreznosti želimo to samo pospešiti in izboljšati. Torej, tako lahko izboljšamo situacijo, ki ni. Uh, ravno popolna. Potem mora biti ta zmeda, sploh glede znaka za okolje, glede na to, da imamo veliko informacije, eh, ki se lahko dajo na različne proizvode. Ja, res, to je potencijalna težava. Ampak mislim, da ni problem eh, število informacij na enem proizvodu. Stvar je v tem, da imamo različne oznake, različne nalepke. Eh, posod okoli nas in to je potem zmeda za potrošnike, to jih bega. Nasplošno mislim, da imamo okoli 500 do 1000 različnih oznak in nalepk, torej eh, zelenih oznak, ampak eh, pogosto pa te niso preverjene oziroma niso podkrepljene z dejstvi. Organi tega ne preverjajo in to je lahko potem problem za potrošnike in potem ni več zaupanja v te zelene nalepke. Vsaj znak za okolje mislim, da lahko reši ta problem. Ampak to lahko storimo samo, če uh, bodo ljudje uporabljali znak za okolje in če bo to zajemalo veliko proizvodov, ne pa samo nekaterih proizvodov. Za enkrat imamo 39 tisoč eh, proizvodov s tem znakom v Evropski uniji, od vsega skupaj milijon proizvodov. Eh, in to mislim, da ni ravno zgodba o uspehu. Torej, moramo biti iskreni tudi sami sabo in moramo poiskati dobre rešitve. Prav zato smo se vzeli več časa, kot pa je bilo prej pričakovano. Ampak res želimo doseči pravi rezultat, kajti ti instrumenti imajo velik potencial, če ga bomo znali izkoristiti in če jih bomo promovirali. To se mora obrbiti v dobre namene in krožno gospodarstvo je takšen dober namen. Hvala. Thank you. The last item on. Hvala lepa. Sedaj pa ATDC o izbruhu virusa Žika in o posledicah za Evropsko unijo. Andrej Amon je uh, trenutna direktorica. Um, hvala lepa, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Sem zelo vesela, da sem danes tukaj tako da lahko predstavimo svoje delo eh, glede virusa žika. To ni nova bolezen in ECDC je to bolezen spremljala že od leta 2009 dalje. Ehm, v eh, prečetet letu leta 2015 eh, smo videli zbruh v obih Amerikah in potem je ECDC vse skozi vse sledile te bolezni, sploh od novembra 2015, ko je Brazilsko ministrstvo za zdravje dejalo, da je to eh, izredno stanje um, zaradi velikega uh, povišanja števila um, teh otrok, ki so se rodili z virusom. Potem, čez nekaj časa, smo videli tudi vedno več um, težav za kongenitalne uh, eh, sisteme, uh, sploh leta 2014 in potem se je skazalo, da je to sopadalo z prvim zbruhom žike v um, arhipelagu. Um, ECDC je potem objavila tudi hitro oceno o tveganju februar 2014 o žiki in govorili smo o povišenem številu uh, primerov zaradi uh, avtoimunih bolezni v francoski Poloneziji. In decembra 2015 smo tudi pripravili oceno o tveganju glede epidemije zaradi tega virusa. Potem februarja 1. februarja 2016 smo videli, da je prišlo do um, izredne situacije na globalni ravni, tudi zaradi uh, nevroloških boleznih in uh, v nekaterih območjih, ki so prizadeti zaradi virusa žika ECDC, potem tudi uh, povečalo zaveščenost glede zdravja, tako da bi tudi izpolnili zahteve Evropske komisije od držav članic, kot tudi um, iz medijev ker ti marsikdo je bil v javnosti zelo zaskrbljen. ECDC torej je tudi pripravila smernice eh, in ukopila komunikacijo z glavnimi akterji po svetu, kot naprimer Svetovna zdravstvena organizacija, Panameriška zdravstvena organizacija in pa tudi um, država članica Evropske unije. In več tednov zapored torej je naše osebe delalo tudi um, v Centru za zredne operacije, tako da bi uh, uskladili naš način delovanja. Uh, Potem pripravljenost um, na žeko, to je vključevalo tudi rezervne črte, uh, predvsem glede virusa, ki se prenaša z komarji. Predvsem smo želeli obvladovati uh, prenašalce, torej vektore, za vektore, ki obstajajo v določenih območjih. Prav tako smo želeli ukrepiti sodelovanje med sektori in pa družbo, predvsem, da bi vladovali te, te vektore, oziroma komarje, um, kot vektore. In želeli smo tudi vključiti um, to spremljanje v širše delo, sploh za invazivne tuje vrste. Potem smo novembra lansko leto uh, v ECDC nadaljevali z spremljanjem te situacije in smo ocenovali tudi tveganje za Evropo, konkretno za Evropo. Prav tako smo pripravili tudi preventivne ukrepe uh, in tudi priporočili smernice za potovanje v nekatere države. Torej smo pripravili deset ocen o tveganju, um, 10. aprila 2007 smo pripravili zadnjo oceno, torej pred par tedni. Uh, pripravili smo tudi 42 epidemioloških uh, zadnjih ažuriranih informacij. Naš mandat je sicer to, da delujemo v okviru Evropske unije, ampak če se pojavijo grožnje zaradi infekcijskih bolezni, je to lahko iz kjerkoli in lahko se to potem tudi vrne v Evropo. In Tako smo tudi pokazali, da je mednarodno sodelovanje zelo pomembno, kot tudi trvanje v Evropi. Sedaj pa um, dajem kolegico uh, Kenny Zeller. Um, ona pa v ECDC-ju um, je pristojna za takšne bolezni, bo povedala zadnje informacije o epidemiološki situaciji in pa o tveganjih za Evropo. Hvala. And, uh... Thank you for the opportunity to provide this update right now. I will say, this... Sorry. Torej, Okay. Torej, zika ni nova bolezen. Uh, to se je že zgodilo v preteklosti, v Afriki, v Aziji. No, pa ponavadi je bila to uh, mila bolezen, ponavadi je prišlo samo do srbečega izpuščaja. In pri takšnih boleznih, ki se prenašajo preko vektorov, se je ponavadi zgodilo, da so bile bolezni brez simptomov. Torej, to je pomenilo, um, da se je to prenašalo, ampak ni bilo pravi simptomov. Sedaj pa smo videli primere v francoski Poloneziji in pa v Braziliji, potem se je to rešilo po obeh Amerikah. In nekatere oblike, eh, ki so bile nove, so bile potem identificirane leta 2015, ampak ni bilo prave eh, povezave z infekcijo zike. Torej, prišlo je do nekaterih uh, eh, neurobiologov bioloških bolezni. To smo prvič videli v francoski Poloneziji leta 2013-2014. In potem smo poznaj videli tudi nekatere primere v obeh Amerikah. Pa tudi v Aziji smo videli nekatere primere, koliko poznajo. Glavna grožna pa je bil kongenitalni sindrom zike in ta je bil prvič identificiran novembra 2015 v Prambuku Eh, in po nekaterih drugih eh, zvezdnih državah v Braziliji. In tako je prišlo do glavnih težav in pa zaskrbljenosti zaradi širjenja. In prav zato smo ugotovili, da moramo več narediti za boj proti tej grožnje. Tukaj lahko pride do izbruha zike in za 30 krat se um, poveča možnost um, tveganja uh, za otroke, ki se borijo z neurobiološkim boleznimi. To je torej zelo pomembno. Prav tako pa so tukaj še druga tveganja. Stvar je v tem, da je to po obnavadi mila bolezen in zato je težko identificirati te bolezni oziroma ugotoviti, kakšna je okužba. Uh, Prav tako se lahko uh, to prenaša tudi preko spolne okužbe. Leta 2011 smo videli samo sicer en primer, potem nekaj primerov par let poznaje v Evropi tudi uh, in pa tudi v Amerikah. In vse to se je torej, izkazalo v treh tednih, uh, eh, potem ko se je kužil moški partner, torej um, ponovadi je prišlo do kužbe od moškega na žensko. Uh, pa še nekaj. Eh, Ponovadi je bilo mogoče identificirati ta virus v semenu tri tedne po začetku eh, okužbe, ampak torej tudi šele po šestih mesecih je bilo mogoče odkriti eh, ta problem. Torej, ali se lahko to zgodi, da um, ko se bolezen pojavi, da se jo prenese šele po šestih mesecih, ali je to mogoče, to smo morali pročiti. Ampak Najbolj pomembni preventivni ukrepi pri tej novi krošnji so bili to, da se zaščiti uh, zarodek in pa da se zaščiti um, ženske, ki so noseče ali pa želijo biti noseče, torej želijo zanositi. In najboljša pot je bila torej varen, uh, varna spolnost in zato smo predlagali stroge ukrepe, torej um, ukrepe za šest mesecev po izpostavljenosti za moške in pa osem tednov za ženske. Uh, Um, nekaj podobnega smo storili tudi v drugih um, državah, tudi naprimer v Afriki in pa druge. Torej, trenutna epidemiološka slika. Sedaj se torej, uh, epidemija upočasnjuje. Tukaj vidite ta, uh, to prosovnico za Kolumbijo. Od 1. januarja imamo samo 300 osnovnih primerov in pa 5 potrjenih primerov, eh, torej do 12. tedna v letu. Potem imamo druge karibske otoke, naprimer Martinik, Guadalupe. In tukaj ni bilo nobenih novih primerov v zadnjih treh mesecih. Potem Argentina samo nekaj primerov februarja. Potem Afrika nekaj redkih primerov, v Angoli naprimer, isto velja za Azijo, nekaj primerov v Singapuru, na Tajskem ter pa na Filipinih. Eh, potem v Tihem oceanu ni bilo nadaljnih primerov. Torej, lahko vidimo, da ni več pravega vala, ni več teh izbruhov, ne vemo pa, kaj se bo zgodilo, um, ko bo več komarjev, torej ko bo sezona komarjev v um, teh državah, ampak gotovo izbruh ne bo tako hud, kot je bil lansko leto. Potem Evropa. Tukaj prosimo države članice, da redno poročajo o takšnih grožnjah. Torej, treba oceniti, ali obstaja tveganje eh, zaradi širitve virusa v Evropo. In leta 2016, eh, gledajte, tukaj vidite zemljevid, tukaj je en vektor, ki lahko prenaša eh, ziko. Ades albo pictus je takšen vektor, ta je ponavadi prisoten v sredozemlju, se pa lahko tudi širi kam drugam. Eh, in lansko leto smo videli okoli 2000 primerov in um, pri 1000 primerih je bil um, prisoten komar. Uh, ponavadi so bili ti primeri poročani uh, julija ali pa uh, v času do oktobra, ko torej, uh, so komari bolj aktivni uh, v tej sezoni. To pomeni, da so tudi podnebni pogoji bolj primerni za okužbo. Uh, In potem moramo pogledati še drug zemljevid. Eh, Grožne za eh, ljudi, ki potujejo. Svetovna zdravstvena organizacija in pa ECDC smo pripravili tudi kategorizacijo držav za takšen prenos. Tukaj smo zbrali informacije iz celotnega sveta. In tukaj smo torej, kot rečeno, predlagali te kategorije. Tukaj vidite območja z zadnjimi izbruhi po letu 2015 takrat je iz Brug prišel uh, do obih Amerik. In potem, to je v rdečem, potem v um, rumene pa vidite tudi um, nedavne prenose, okužbe, zike in potem še temno siva, tam pa vidite potencijalno območje za širitve virusa, ampak ni bilo pravih informacij o konkretnih primerjih. In potem še uh, svetlo siva, tam um, sicer imajo um, naprimer um, komare, ki prenašajo dengo ali pa promeno mrzlico, torej komari so prisotni, ampak ni bilo takšnih primerov. Uh, potem naprej imamo še regionalne zemljevide, ki predstavljajo to kategorizacijo po državah. Potem naprej, tukaj vidite uh, Azijo tukaj imate samo nekaj redkih sporadičnih primerov, uh, ampak v preteklosti je bil virus tukaj že prisoten. Potem pa še Karibsko otoče, tudi tukaj, tukaj ja, na prosovnice vidite Karibsko otoče in tudi nekatere primere tukaj. Potem naprej uh, preventiva in pa um, nadzorni ukrepi. Kaj lahko storimo za to, da preprečimo takšne bolezni? Ni uh, zdravila za to bolezen, uh, ni mogoče preprečiti prenosa okužbe eh, torej preko posteljice na zarodek. Torej možni so samo individualni zaščitni ukrepi. No, ampak vse veste, kako težko je to um, vedno uh, početi. Um, tudi v trovskih območjih je to sploh problem. Torej, uh, potem še drugo vprašanje, um, seveda varna spolnost. Uh, um, to lahko pomeni tudi um, kasnejše zanositve in podobno. Torej, to so lahko primitivne ukrepe, ampak ne morejo delovati na daljši rok, torej niso vzdržne. Treba je tudi nekako obravnavati problem uh, komarjev kot takih. Uh, ti komari uh, so prisotni na številnih območjih, uh, pogosto so tudi odporni na biocide in uh, težko je nadzorovati te komarje, uh, ki so primerni za prenos. Uh, za okužbo. Prav tako, um, naprimer, uh, se moramo sretočiti ne samo na ličinke, pa tudi na odrasle komarje, torej to je eno, prav tako pa treba tudi bolj nadzorovati okolje, tako da je manj gojišč, um, torej, ki se lahko potem uh, komarje redijo oziroma razmnožujejo. Potem še cepiva, sedaj imamo 12 uh, kandidatov, um, torej cepiv pripravil v teku, ampak. Uh, šele v koledu 2020 lahko pričakujemo prve konkretne rezultate. Potem raziskave, tukaj imamo nekaj projektov, ki financira Evropska unija za ziko. No, ampak kot rečeno, vse skupaj traja dolgo časa in prihaja do zamud. In pravzaprav se je vse dejansko začelo šele potem, ko so se izbruhi že končali. Zato res uh, nas to lahko skrbi. Torej, um, časovnica je zelo zaskrbljujoča, kajti razmere so izredne, ampak um, vse traja pa precej dolgo časa. Torej, um, zika sicer mila bolezen, um, sedaj je izbruhnila v novih regijah in um, torej potrebujemo mednarodni odziv. Prav tako smo videli tudi um, invazivne tuje vrste, naprimer um, uh, vrste komarjev, tudi te so včasih prenašale okužbo. In Pri tem ni bilo prave preventive in pa nadzora nad um, to novo grožno. Zato je pomembno, da res čim prej ugotovimo, kako resna ta bolezen in treba pripraviti tudi ustrezne mehanizme, zato da čim prej odkrijemo te patogene in potrebujemo ustrezno koordinacijo med državami članicami, med mednarodnimi agencijami um, in podobno. In potrebujemo tudi ustrezno izmenjavo podatkov, tako da lahko ocenimo trenutno situacijo in da se lahko potem tudi čim bolje odzovemo, še pravočasno. Kot je eh, kolegica Andreja že dejala, eh, predvsem eh, se moramo osredotočiti na spremljanje in pa na pripravljenost. Hvala. Uh, Najlepša hvala. Sedaj podajam besedo gospe Konični. Hvala lepa gospa predsedojoča, kolegice in kolegi. Najprej se zahvaljujem za odlično uh, opravljeno delo organizacije CDC. Izhajam iz tega, da uh, boste z uh, vašim strokovnim znanjem dokazali tudi, da ste eh, organizacija, ki jo evropski državljani nujno potrebujejo, zelo dobro ste upravili svoje delo pri eboli in pa virusu Zika. Sodelovanje med Evropsko unijo in CDC je potrebno še okrepiti, to je v našem skupnem interesu. Mislim, da eh, potrebujemo tesno sodelovanje. Eh, poleg tega mislim, da bi lahko sodelovanje razširili tudi na eh, cepljenje, eh, kajti na ta način bi lahko preprečili širjenje teh bolezni. Le učinkovit sistem na področju cepitev nam lahko omogoči preprečitev takšnih katastrof, kot je bila katastrofa v primeru ebole. Torej upam, da bo Evropski parlament podprl uh, to sodelovanje na ta način, bi eh, namreč lahko na evropski ravni dosegli precej več. Kajti na evropski ravni imamo uh, strokovnjake, ki uh, bi uh, lahko poskrbeli za dobre rešitve. Seveda ne želimo, da se to vrstne bolezni pri nas uh, ponovijo. Če pa bi do tega vendarle prišlo, potrebujemo ustrezne izvedence, ki nam bodo pomagali v eh, boju. Zahvaljujem se vsem izvedecem, ki delajo, eh, za, eh, delajo v organizaciji CDC in ki si vsakodnevno prizadevajo v boju proti tem boleznim. Učimo se iz izkušenj, poskrbimo za hitrejše mehanizme in uh, za enostavnejše postopke za izvedence, tako da se bodo ti uh, lažje odzvali. Uh, vsekakor pa uh, sem vesela, da imamo takšno organizacijo na evropski ravni. Najlepša hvala. Naslednja na vrsti gospod Dornano. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Hvala lepa predstavnikom organizacije CDE. Uh, za njihovo predstavitev nevarnosti eh, virusa Zike. Eh, namreč ta virus ogroža tudi Evropsko unijo zaradi potovanj eh, na ogrožena območja, pa tudi čezmorska območja. Francoska Polinezija recimo je v kategoriji 3. Guadeloupe, Martinik ali pa Gvineja pa so države, eh, kjer je bila v 1,42 odstotkih pri odzemu krvi eh, ugotovljena prisotnost eh, virusa Zika. Torej, tega ne moremo enostavno zanemariti. Mislim, da potrebujemo stalen nadzor. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala lepa, gospodari. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Pred kratkim eh, sem bila seznanjena z globalno eh, pobudo, imenuje se Global Mosquito Alert in to je pobuda, eh, ki povezuje izvedence, ki med seboj sodelujejo, pa tudi znanstvenike skušajo bolje razumeti razmoževanje komarjev, prenos bolezni in tako naprej poleg tega skušajo pomagati um, javnosti pri boljšem spopadanju z boleznimi, ki jih prenašajo komari. Zanima me, ali CDC pozna to pobudo in zanima me, kakšno je njihovo stališče. glede uh, uporabe tovrstnih instrumentov pri uh, spremljanju širjenja uh, bolezni, kot recimo uh, virusa Zika. Uh, Ali ste pripravljeni eh, sprej, eh, podpreti eh, projekte znanosti državljanov, še prav posebej ta program, ki sem ga omenila? Hvala lepa. Gospod Hojsling. Ja, najlepša hvala za predstavitev trenutne situacije. Ni mi povsem jasno, da je to, Eh, še prav posebej potem, ko je tema eh, izginila iz naslovnic eh, medijev, ali je prišlo do nekega vrste premora v širjenju te bolezni ali pa javnosti to tako zelo ne zanima. Gre za precej nenevarno bolezen. Ampak rekli ste, ne veste, kaj se bo zgodilo, ko bo ponovno sezona komarjev. Torej, ta problem ali eh, ta problem uvrščamo na nižjo raven ali pa moramo izhajati iz tega, da bo eh, pri naslednji epidemiji prišlo do sprememb. Eh, meni se zdi nekoliko nepremišljeno reči, da sedaj ta problem več ni tako velik. Potem pa se bomo v prihodnih letih pričeli spopadati z epidemijo. Spomnimo se še slik iz Brazilije. Eh, kjer je potem prišlo eh, do boja proti komarjem z uporabo kemičnih sredstev. Dejali ste, da to ne eh, pomaga, kajti tigrasti komarji so v veliki meri že odporni na biocide. Torej, ali bi to vrstne ukrepe še podpirali? Eh, ali pa te možnosti najsploh ne bi eh, uporabljali, kajti z uporabo biocidov seveda povečamo tudi eh, odpornost komarjev. Dejali smo, da želimo podpreti oziroma pomagati tudi tistim državam, ki so najbolj prizadete, kaj smo že storili v Evropski uniji glede tega in Eh, kako Evropska unija sodeluje pri razvoju eh, cepiva. Zdi se, da je to edina možnost, da obvladamo ta virus v prihodnosti. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa se vračam gospe Amon, da poda odgovore. Ja, najlepša hvala za vse vaše vprašanje. Pričela bom eh, z odgovori, potem pa bo nadaljeval kolega. Najprej bi se vam rada vsem zahvalila za to, da cenite naše delo. To je za nas zelo, zelo pomembno, namreč, da je naše delo koristno, da tudi drugi menijo, da je naše delo koristno in da se uporablja v uh, državah članicah za konkretne dejavnosti. Uh, rada bi spregovorila o Eh, priporočilu, eh, da eh, bi imeli testiranje na virus Zika pri vsakem odzemu krvi. Jaz bi to podprla, ampak kasneje bo kolega spregovoril o podrobnostih, kar zadeva podporo organizacijam. Nažalost, ne nažalost, ampak mi lahko podpremo določeno organizacijo le po javnem razpisu, torej za nas eh, ne obstaja možnost, da bi neposredno podprli te organizacije, eh, kot ste jo recimo omenili, eh, če tudi opravljajo koristno delo. Če želimo zagotoviti sredstva tovrstnim organizacijam, potem potrebujemo javni razpis. In sedaj bom dala besedo kolegov. Ja, eh, šel bom eh, po vrsti. Uporaba eh, snovi človeškega izvora. Tukaj gre za prenos z krvjo in sicer se to že pojavilo v Polineziji leta 2014. In tam so začeli testirati kri in na čezmorskih območjih, eh, recimo tudi eh, na Martinik in eh, na otoku Martinik ali pa na otoku Guadeloupe smo uporabili to strategijo testiranja krvi med izbruhom. Imamo smernice Evropske unije, mm, ki so trenutno predmet pregleda, gre za virozika in podobne bolezni gre za pregled krvi eh, z jasnimi priporočili glede epidemiološke situacije. Torej, glede na resnost epidemiološke situacije eh, se eh, lahko odločimo, ali bomo sistematično pregledovali kri ali ne. glede prisotnosti posameznega virusa. Naslednja posodobitev bo pripravljena prihodnji mesec sedaj pa k uh, vključitvi uh, javnosti v uh, nadzor uh, komarjev. O tem razmišljamo. Imamo omrežje uh, javnih uh, izvedencev, ki pripravljajo zemljevide širjenja uh, komarjev glede. Uh, na eh, različne vektorje, eh, predvsem gre tukaj za komarje. Tukaj gre za določanje možnosti širitve virusa zika v, na področjih, kjer so ti eh, vektori, torej komarji, prisotni. Eh, imeli smo tudi laboratorijske eh, teste, vendar so bili eh, podatki poda, podani precej pozno in izkazalo se je, da je tveganje v primerjavi z drugimi virusi, kot sta denga in činkungunja, precej nižje. Eh, izvedenci v različnih državah poznajo pobude, eh, ki eh, so bile sprejete na mednarodni ravni. Recimo ta Mosquito Global Alert, ki ste ga omenili. In sedaj pazljivo ugotavljamo, kje so komarji dejansko prisotni. Eh, ne gre zgolj za enkraten pregled, potrebno je ugotoviti, ali eh, gre eh, za endemično eh, populacijo. In zato imamo tudi različne barve na zemljevidu, ki smo ga pripravili. Torej uporabljamo to vrstne pobude na določen način, vendar pa to počnemo z pomočjo različnih omrežij ne pa na ravni CDC, neposredno. Zika eh, je trenutno izginil iz medijev, to je res, nihče več o tem ne govori, vendar pa še zmeraj predstavlja razlog za zaskrbljenost in videli smo, kakšen je učinek, eh, kakšne so posledice tega virusa eh, recimo v Braziliji ali pa v Južni Ameriki tudi v Afriki eh, je eh, prišlo eh, do deformacij, torej Um, tudi to je razlog za skrbljenost, vendar je tam prisotnost uh, komarjev, ki prenašajo virozika, precej nižja. Lahko pride do izbruha in potem uh, je eh, bolezen eh, v remisiji leta in eh, leta. Pomislite samo na rumeno mrzlico, ta je le še 40 km od Rija de Ženeira. In to seveda predstavlja veliki izziv in biti moramo zelo pozorni in poskrbeti za ustrezen nadzor. Eh, tako živali, kakor tudi eh, ljudi eh, in biti moramo zelo pozorni, da zagotovimo prave informacije, tako da se bodo države lahko borile proti tovrstnim izbruhom. Kar pa zadeva odpornost komarjev na biocide, ja, to je velik razlog za zaskrbljenost, potrebno bo uporabiti druge metode, ki se trenutno razvijajo, vendar pa seveda potrebujemo še dodatne raziskave. prihodnji mesec bo predstavljen uh, mednarodni načrt za uh, nadzor nad eh, komarji in uh, tesno sodelujemo z organizacijo Dublišo in drugimi organizacijami, kar zadeva cepiva. Uh, mogoče uh, bo ta virus obravnaven podobno kot uh, rdečke prizadevamo si za razvoj cepiva. Najlepša hvala. Hvala lepa vsem za to razpravo. To je bila zadnja točka na našem dnevnem redu. Vidimo se ponovno ob 15. uri. Najlepša hvala.